Dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Začeli bomo s sestankom. Najprej imam nekaj sporočil. Če pogledate na dnevni red, potem, ja, težave so s socialnimi demokrati kajti prišlo je do nekaj sprememb in eh, dobro bi bilo, če bi se jim posvetili. Točka 4 in točka 11. Obe bomo premestili na naslednji dnevni red. Uh, imamo nekaj tehničnih težav s poročilom kolegice Harkin. To pomeni, da ne bomo obravnavali točke 4 in točke 11 pri glasovanju. To lahko kar črtate. Potem je še ena sprememba dnevnega reda 20 in 21. Torej, ti dve točki bomo obravnavali po točki 12. Torej, 20 in 21 sta na vrsti po 12. točki. Potem, kar se tiče 13. točke, to bomo obravnavali po točki 15. In točka 19 se bo obravnavala po točki 16. Toliko za začetek. In imam še eno sporočilo vse to so vprašanje tehnične narave, ampak mi smo dovolj eh, prožni, da se bomo temu prilagodili. Torej, tokrat ni nihče zahteval prevoda in eh, te pravice niste koristili, ampak to je sedaj vse v redu. In tretjič, sto tisoči. Um, državljanov uh, nas bodo spremljali, kaj ti prenaša uh, se ta seja na spletu. Torej, uh, gotovo boste vsi podali zelo pametne prispevke in to bo spremljalo na sto tisoče državljank in državljanov z ljubeznjo. Torej, tako da boste imeli priložnost, da jim podajate informacije. In potem naslednja točka. Zapisniki za 29. in 30. maja in za 19. in 20. junija. Če nima nihče nobenih ugovorov, potem sta te dva zapisnika sprejeta. Ali imamo morda kdo kakšno prepombo v zvezi s tem? Ne. Točka 4, torej to točko smo črtali, zato pa smo dobili nekoliko več časa za druge poročila kolega Kaza je danes zbolel, a to da Hans Becker, nas, eh, naš prožni in dinamični poslanec, ki si bo pravkar privoščil kavo, bo dobil besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Prepravil bom kratko predstavitev eh, kolega Kaze. Evropska unija ima jasen okvir da bi uh, usmerjala svojo podnebno in pa energetsko politiko do 2030. To vključuje tudi podporo konkurenčnosti, rasti in delovnim mestom. Sedaj je čas, da razmislimo o novem okviru do 2030, sicer za podnebne in energetske politike. To mnenje bo vključeno tudi v postopek posvetovanja. Osredotočamo se na spretnosti, na pripravljenost delovne sile in pa na gospodarsko podporo za spremembe v industrijskih postopkih. Hvala lepa. Heinz, deine... Hvala lepa, Heinz, za, to, za tvoj spontani način podajanja angliščine. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje ali pomisleke? Kolegica Kliveti je počevalka v senci za socialdemokrate. Minodora, beseda je vaša domnule președinte danke. <laughs> Uh, în primul rând Hvala lepa. Toate, uh, Hvala lepa. Upam, da se bo gospod Kaza hitro pozdravil. Vesela sem, da je uh, kolega, uh, nadomestil kolega Kaza. Sem poročevalka v senci in imam celo vrsto predlogov sprememb. In ti odražajo uh, pomen energetskega sektorja, zlasti v smislu ustvarjanja delovnih mest in pa v smislu okolja. Osredotočali se bomo na vprašanje virov za zelena mesta, na majhne in srednje velika podjetja ravno ta podjetja je treba povdariti. Delala sem tudi na dialogu med socialnimi partnerji, zato da bi izboljšali delovne pogoje in da bi jih zaščitili. Potem pa dovolite še nekaj besed o zelenih delovnih mestih. To so zelo specifične vrste delovnih mest. Upam, da se bo na tem področju odprlo veliko delovnih mest. Zlasti si želim, da bi mladi, ki naravno tendirajo k temu, da bi ohranili okolje, dobili možnost za delovna mesta v energetskem sektorju. Hvala lepa. Hvala lepa. A, bi, bi imel še kak drug poročevalec o senci besed, kakšno pripombo, morda kak drug poslanec? Ne, potem pa gospod Carnje iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa. Predsednik Barroso je v svojem govoru o stanju Evropske unije jasno povedal, da bo Evropska komisija naslednji mesec predložila konkretne predloge o energetskem okviru do 2030. Naslednje, naslednji mesec so bistvenega pomena za opredelitev ambicioznega okvira, ki bo temeljil na energetski in okoljski politiki, varna dobava, energija in pa okoljska trajnost. Komisija je sprejela tudi eh, zeleno knjigo eh, v okviru do leta 2030. Tri razlogi so poglavitni. Potrebujemo dolgotrajno vizijo in pa varnost za državljane, države članice in vlagatelje. Kajti ti se soočajo z izzivom eh, dolgoročnega investicijskega cikla in pa vlagateljske varnosti. Potem še nekaj. Um, izvedika mednarodnih pogajanj uh, v Parizu 2015 je zelo pomembno, da Evropska unija zazame skupno stališče. In tretjič, okvir do 2030 je bistvenega pomena za to, da bomo um, omogočili razvoj nizkoogličnih uh, tehnologij, ki bodo spodbujale rast v Evropi in ustvarjale delovno mesto vseh državah članicah. Zato Evropska komisija podpira razpravo o tem odboru in pa podpira tudi prispevek tega odbora k skupni razpravi. Naj sklenem. Socialni partnerji so podali svoje prispevke k tej razpravi in zaposlovalna razsežnost ima veliko vpliv na razmisleke Evropske komisije. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Rok je 24. oktober ob 12. Glasovanje bo potekalo decembra in na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali februarja 2014. Po točki 5 prihaja točka 6. Patrik Loerik je z nami. Tukaj imamo akcijski načrt za trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad povedal, da sem zelo vesel, da je odbor Empel sprejel stališče do jeklarske industrije. Dobro je, da smo pripravili mnenje na to temo. Torej, sam pripravljam mnenje k temu akcijskemu načrtu. Moram reči, da sem kar presunjen zaradi tega, ker se je v zadnjih dneh delavec metala ubil Naredil je samomor, svoji družini in sodelavcem je pustil rezganljivo pismo. To dejanje je bilo res grozovito. Zagrešil ga je zaradi nedavnih dogodkov. Mislim, da vse nas to zadeva. Še posebej glede na to, ker pripravljamo mnenje o jeklarski industriji, bi morali misliti tudi na tega gospoda in njegove kolege. Na področju jeklarske industrije naj bi imeli presežne zmogljivosti, zato so nekateri zahtevali tudi prestrukturiranje. Ampak tu prihaja do protislovja, namreč delovna mesta so vse bolj negotova, vedno manj jih je v tem sektorju. Želimo se namreč prilagoditi kratkoročnim posledicam konjunkture, vsaj tako napovedujejo posamezniki OECD pravi, da se bo popraševanje po proizvodih jeklarske industrije do leta 2020 povečalo za 50 odstotkov, tako da ne vem, zakaj bi sedaj omejevali svoje jeklarske zmogljivosti. Zavedati se moramo, kakšne posledice to prinaša. Ravno kar sem navedel en žalosten primer. Industrijske regije so uničene Na stotine tisoče delavcev je brez dela, mladi so brez prihodnosti, izgublja se znanje za prihodnost. Multinacionalke iz drugih koncev sveta prevzemajo to industrijo. Sedaj pa pet predlogov, ki jih omenjam v tem mnenju. Kot prvo, skušal sem predstaviti zamisel, da bi parlament, svet in komisija usklajeno in globalno delovali. Upoštevati bi morali vse elemente, ne pa tako, kot počnemo danes, ko zauzimamo sektorski pristop. Pač vsak generalni direktorat Evropske komisije se ukvarja s svojim sektorjem. Tudi mi v parlamentu ravnamo enako, namreč različni odbori se ukvarjajo s to temo. Drugo vprašanje. Leta 2002 je prenehala veljati stara pogodba in danes ne moremo več podpirati tega sektora, čeprav je strateško zelo pomemben. Obstajajo drugi sektori, ki jih lahko dojemamo kot bolj konkurenčni ali pa ki dejansko so bolj konkurenčni in ti sektori so deležni večje podpore, naprimer sektor aluminija. To je vprašanje, ki bi ga morali razrešiti. Zato predlagam, da pripravimo tudi mnenje, v katerem omenimo možnost, da bi podprli te strateško pomembne sektorje. Tretja zadeva. Kaj se bo zgodilo, če podpore ne bomo zagotovili? Kakšne bodo posledice? Dejstvo je, da se moramo prilagoditi konjunkturi, sektor je treba prestrukturirati, to se boje prinaša določene posledice. Na to se premalo dobro pripravimo vnaprej, tudi dopolnilnih ukrepov je premalo, zato bi morali upoštevati tudi poročilo gospoda Serkasa, ki govori o tem, da bi se morali v procesu prestrukturiranja v industrijskih sektorjih posvetovati tudi z delavci in jih ustrezno obveščati o vsem. Tudi Konfederacija sindikatov je rekla, da podpira to poročilo. Na žalost pa komisija še vedno nekoliko zviška gleda na to besedilo. Želim si, da bi to poročilo nemudoma poglobljeno obravnavala in upoštevala. Četrta zadeva. Pomoč, ki jo ponudimo vsem tistim delavcem, ki so izgubili delo zaradi prestrukturiranja. Na voljo imamo sklad za prilagoditev globalizaciji, danes se bomo o tem še pogovarjali, bi pa izkoristil to priložnost za to, da povem, da je nespametno, da smo znižali sredstva za ta sklad. Peta zadeva. Upoštevati bi morali tudi poziv našega odbora. Vedno znova prosimo, da se pripravijo nove evropske strategije tudi za zdravje in varnost pri delu. pri določenih poklicih v tem sektorju prihaja do hudih posledic za zdravje. Naprimer, delavci, ki delajo v jeklarskem ali železarskem sektorju, so pod velikim stresom, poleg tega imajo mišično-skeletne bolezni zaradi dela mislim, da bi morali to upoštevati tudi takrat, ko izračunavamo pokojninske pravice delavcev iz tega sektorja. To je teh pet ključnih točk v tem mnenju. Zagotovo boste, kolegice in kolegi, še vlagali predloge spremenj. Hvala. Hvala lepa, kolegi. Sedaj pa Frederik eh, Dardan. On je poročevalec osenci socialdemokratov. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči predna se lotim vsebine tega mnenja, bi se tudi sam pridružil kolegu, ki se je spomnil na mjeklarja, ki je prihajal iz lježa in je storil samomor. Ta tragičen dogodek bi nas moral opomniti na to, da zapiranje tovaren povzroča veliko stisko pri delavcih. Mednarodna podjetja so tista, ki se odločajo za zapiranje tovaren. Evropska unija bi morala bolj odločno delovati na tem področju. Komisija je tista, ki bi morala jasno pokazati, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe za to, da vsem osebam, ki so izgubile delo zaradi zaprtja tovaren, ponudi ustrezno psihološko pomoč. Glede mnenja, ki ga je pripravil kolega, pa bi povedal naslednje. Želim si, da bi se Evropska unija bolj konkretno lotila določenih vprašanj. Seveda potrebujemo dodatne naložbe v to industrijsko tkivo, to je zapisano v tem mnenju. Poleg tega je treba več storiti v odnosu do prestrukturiranja, potem je treba spremeniti tudi pravila z področja državne pomoči spremeniti je treba temeljna pravila, ko gre za upravljanje s prestrukturiranjem. Slišali smo, koliko sredstev je na voljo za prestrukturiranje tega sektora v Evropi. Mislim, da bi ta sredstva morala ostati na vsaj tej ravni, kot so trenutno. Določene stvari bo treba nadalje razvijati, jih morda dopolniti, naprimer tisto točko, kjer govorimo o strategiji, ki jo vodijo multinacionalke. Upoštevati je treba tudi, naprimer, pogoje konkurenčnosti. Nekatere multinacionalna podjetja so tovarne v Evropi raj zaprla, kot jih prodala komu drugemu. Mislim, da bi morali dopustiti dovolj časa za to, da se pri posameznih tovarnah naprimer najdejo novi zasebni vlagatelji ali pa da se stvari drugače prestrukturirajo. Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe z področja dumpinga. Visoka tehnologija, določeni kovinski sektorji prinašajo dodatno vrednost. Mislim, da ne bi smeli pozornosti usmerjati samo na te visokodonosne sektore, temveč tudi na tiste, ki temeljne osnovne industrijske sektorje. Strinjam se s tem, kar v svojem poročilu predstavlja kolega Serkas. Predvsem pa bi morali ustrajati na tem, da potrebujemo pravo skupno industrijsko politiko, pri kateri bo zagotovljeno ustrezno usklajevanje, za katero bo na voljo dovolj sredstev. Sam bom uložil predloge sprememb k temu mnenju, ampak ti bodo šli v isto smer, kot jo predlaga poročevalec. Hvala lepa. Phil Benjan. Izvolite, beseda je vaša v imenu liberalcev. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo mnenje o tej zelo pomembni temi jeklarska industrija. Bo upam, da tudi v prihodnosti pomembna za Evropo. Pomembna je za inženirik, za avtomobilsko industrijo in tako naprej tudi v, na sektorju obnovljivih virov energije potrebujemo jeklarsko industrijo. Res je, da so na obzorju težki časi in razumem nekatera točka gospoda Datana v zvezi z multinacionalkami, ki tendirajo k temu, da se zapirajo in strinjam se z njim v zvezi z dumpingom, kajti to, s tem se soočamo v številnih sektorjih. Toda, Tukaj je še cela vrsta eh, dejavnikov, ki k temu prispevajo. In mislim, da ni v redu, če se osredotočamo samo na en dejavnik. Poročilo se osredotoča samo na eh, management, na vlogo eh, managementa, ki zasleduje edini cilj, namreč profit in potem nižja plače. Torej, menedžeri običajno zasledujajo ta cilj dobička. Ampak tukaj je kompleksna paleta uh, vprašanj. Nekaj je tudi vprašanje in uh, ponudba. Potem so tukaj cene energije, pa dumping. Torej, po svetu imamo različne cene uh, energentov in mislim, da si moramo pogledati vse te dejavnike, ne pa da se osredotočamo samo na enega. Pogledal sem si tudi sporočilo komisije o tem dosjeju in opazil sem sledeče torej za raziskave in razvoj, usposabljanje in izobraževanje je mogoče uporabljati državne subvencije. Morda bi lahko učinkovito uporabljali obstoječe predpise, ne pa, da bi zadevo popolnoma eh, predelali. Mislim, da bi morali uporabljati sredstva Evropske unije za usposabljanje. To je zelo pomembno v času industrijske tranzicije. Veselim se dela na tem dosjeju eh, sa poročevalcem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Evropska komisija. Bi se uh, rad uh, kdo uh, oglasil iz vrst Evropske komisije. Izvolite. Dobar dan, bom govoril kar po francosko. Najprej bi se rad zahvalil odboru za zaposlovanje. Hvala lepa, da ste pripravili mnenje na to temo. Sem vodja enote za surovine in kovine. V veliki meri podpiramo točke, ki jih je predstavil pripravljalec mnenja. V svojem uvodnem govoru je pripravljalec mnenja povedal kar nekaj stvari, s katerimi se strinjamo. Vsi bi morali delovati skupaj. Pripravili smo politike, tako v komisiji kot v parlamentu. Dejstvo pa je, da včasih pride do pomembnega kumulativnega vpliva v posameznem sektorju. Posamezni oddelki in posamezni direktorati v komisiji se ukvarjajo s temi politikami, zato se mi zdi, da bi morali vzpostaviti ustrezen dialog. Kar zadeva jeklarski sektor, pripravili smo akcijski načrt, zaključili smo tudi z oceno učinkov, kako zakonodaja vpliva na jeklarsko industrijo. Na spletni strani Evropske komisije sedaj ta študija na voljo oziroma ocena učinka pokazali smo, kako zakonodaja, ki smo jo sprejeli, vpliva na ta sektor. Ocenili smo različne zakonodajne akte. Pravite, da smo na ta sektor kar nekako pozabili, tokrat smo obrali drugačno pot, jeklarski sektor smo bolj povdarili. Ta ocena učinka kaže, da je evropska zakonodaja v tem kriznem času precej vplivala na jeklarsko industrijo. Omenili ste tudi, da ta sektor doživlja diskriminacijo v primerjavi z ostalimi sektorji, odkar ne velja več pogodba o premogonjeklu. Omenili ste tudi pomoč, ki jo namenjamo za raziskave in razvoj. Lahko povem, da se je komisija odločila sprožiti posvetovanje o tem, kako zagotoviti pomoč za raziskave in razvoj ter za prestrukturiranje. Javno posvetovanje bomo sprožili s tem v zvezi in tudi vi boste imeli priložnost izraziti svoje mnenje s tem v zvezi. Komisija je v svojem akcijskem načrtu opredelila šest prednostnih nalog na področju jeklarske industrije. Socialna razsežnost je absolutna prednostna naloga. Prej ste omenili tragičen dogodek v Liježu izpred nekaj dni. Ta dogodek je pokazal, da dejansko govorimo o nečem zelo konkretnem. Torej, socialna razsežnost je konkretna, zato smo jo tudi povdarili. Pomembno je, na kakšen način se bo prestrukturiranje izvajalo. Dejstvo je, da tudi v tem sektorju poteka globalizacija. Druga zadeva, kot veste, bo prišlo do prehoda na električne peči. Različne možnosti imamo, kako proizvajati jeklo. E, trenutno prehajamo na električne peči. Pri uporabi električnih peči je tako, da je to način proizvodnje jekla, ki je delovno manj intenziven, kar pomeni, da bomo potrebovali manj delavcev za proizvodnjo jekla. Dejstvo je, da v jeklarski industriji v Evropi obstaja ogromno strokovnega znanja, ki bi ga morali ohraniti. Še zadnja pripomba ali dve. Sami ste povedali, da smo trenutno v kriznem času, tudi jeklarska industrija trpi, gradbena industrija, avtomobilska industrija in tiste industrije, v katerih se pojavlja popraševanje po jeklu, trenutno stagnirajo. Akcijski načrt komisije je pokazal, da bo do leta 2030 prišlo do velike rasti v teh sektorjih. Ta rast pa mora ostati v Evropi, zato moramo ohraniti svoj položaj drugega največjega proizvajalca še trgovinski odnosi. Ne vem, kateri od poslancev je to izpostavil, ampak pomembno je, da ne bomo vodili protekcionistične politike, zagotoviti pa je treba enake pogoje delovanja. Komisija je pripravila tudi določene instrumente, v katerih se svet in parlament trenutno pogajata. Gre pa za instrumente, ki se nanašajo na to, kako braniti tudi naše trgovinske odnose. Veliko stvari bi še imel zapovedati, ampak imamo majen čas, zato bom kar zaključil. Hvala. Hvala lepa. Za zaključek pa še poročevalec. Patrik, dve minuti, potem nas čaka glasovanje. Bi šlo? Seveda. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v tej razpravi. Hvala za izraženo mnenje. Ugotavljam, da kakšnega večjega razhajanja med nami ni tako da imamo izjemno dobro podlago za nadaljne delo. Zelo sem dovzeten za vse, kar ste izpostavili, še posebej tisto, kar je povedal kolega Darden, se me je dotaknilo, govoril je o izzivih skupne industrijske politike. Glede trgovinske politike, morda bi res morali več storiti na tem področju trgovinsko politiko bi morali okrepiti. Delujemo na izjemno velikem trgu, soočeni smo s hudo konkurenco, ki se ji težko zaprstavljamo. V prihodnih dnevih in tednih se bomo aktivno lotili dela in pripravili še boljše mnenje. Hvala. 24. oktober ob 12. je rok za vdajo predlogov sprememb. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Najpomembnejše je, da imate vsi pri sebi glasovalne kartončke. Upam, da imate kartonček v resnici vsi pri sebi. Dobro. Socialna razsežnost Evropske monetarne unije. To je poročilo kolegice Perez, naše predsedojoče. Torej, prehajamo k prvemu od dveh seznamov. Upam, da imamo vsi enake. Torej, sporočilo Evropske komisije, to je tema številka 1 in pa 7. Predlagano je, da bi glasovali v bloku. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Dobro, bomo rajše elektronsko glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, rezultat. 17 za, 12 proti. Dobro. Predlog spremembe 2. Kolegica Cornelisen in drugi. Kdo je za? Proti. To bomo elektronsko preverili. Torej, Glasujemo. Hvala. Konec glasovanja. Rezultat. Šestnajst za in devetnajst proti. Zavrnjen. Številka tri. Kdo je za? Velika večina. Hvala lepa. Proti zadržani jih ni. Dobro. Potem številka štiri, to je bilo umaknjeno, o tem ne bomo glasovali. Glasovali je številka pet. Kdo je za? Proti? Eh, z veliko večino ste to zavrnili. Številka šest, predlog številka šest je bil umaknjen. Predlog eh, spremembe osem kompatibilen, kdo je za, proti, vzdržani. Elektronsko preverjamo. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Šest je bil umaknjen. Da, to je nova informacija. Torej, glasujemo o številki 8. Ampak s čim bomo začeli? pogovarjamo se o sporočilu komisije. Torej, še enkrat. Glasujemo o predlogu spremembe 8 Filipa Benjona. Kdo je za? Hvala. Proti. Ah ne, saj smo rekli, da bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Hvala. Konec glasovanja. Rezultat. 18 za in 16 proti. Filip zmagal si. Številka devet je bila umaknjena. Številka deset, kolegica Kornelison in drugi. Kdo je za? Hvala. Proti? Elektronsko bomo glasovali. Torej, glasujemo. Hvala. In rezultat 17 za in 16 proti. Čestitke, en glas več. In sedaj a, glasujemo o celoti. Elektronska glasovanja, seveda. Hvala lepa, konec glasovanja. Rezultat je dober, 28 za, 6 proti in 2 vzdržana. Sedaj pa prehajamo k drugemu poročilu Perez. Začeli bomo uh, v bloku številka 1 in 10, kdo je za. Hvala, kdo je proti. Uh, bomo raje elektronsko preverili, torej glasujemo. Številka 1 in številka 10. Okay. Lahko končamo z glasovanjem. Dobro, konec glasovanja. 17 za in 16 proti in 2 vzdržana. Potem številka 2. Marija Kornelisen. Kdo je za? Šabar. Dobro, torej, kakšen je rezultat prvega glasovanja? Rezultat je bil 17 za in 16 proti ter 2 vzdržana. Sprejeto ali ne sprejeto? Seveda, sprejeto. Zato ne potrebujemo več nobene velike večine. Dobro, številka dve. Marija Kornelisen in drugi kolegi. O tem sedaj glasujemo. Kdo je za? Proti? Dobro, to bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. In rezultat je sledeč, 18 za in 17 proti ter en vzdržan. Tudi a, ta predlog spremembe je sprejet. Številka 3. Šaba Öring, kdo je za? Hvala proti bomo raje elektronsko preverili, če se strinjate. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. In rezultat. 17 za in 20 proti, noben ozdržan. Zavrnjen. Sedaj pa točka 5, Emar Kostelo. Aha, uh, ta prvi eksperiment pa je bil umaknen. Številka 4, Šaba Uri. Eh, želi brisati. Torej, eh, kdo je za? Proti? Uh mhm. -huh. To bomo raje elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za in 20 proti. Zavrnjen. Sedaj pa številka 7. Znova šaba uri. kdo je proti? Večina, torej zavrnjen. Torej, glasujemo o točki 6. Filip Benjon, kdo je za? Proti. Aha, velika večina je proti, zavrnjen. Šaba Öri, številka 8, kdo je za? Kdo je proti? Večina je proti. Zavrnjen. Številka 9. Ta predlog spremembe je bil umaknjen. Številka 11. Lahko združimo 1 in 10. Poglejmo, kdo je za številko 11. Hvala, kdo je proti. Eh, za večino zavrnjeno. Eh, predlog spremembe 12 je bil umaknjen. Številka 13. Eh, kdo je za? Proti. Večina je to zavrnila. Številka 14. Kdo je za? Kdo je proti? To bomo elektronsko preverili. Števi, preverjamo številko 14. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za in 20 proti. In številka 15. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? E, to je bilo zavrnjeno in sedaj končno elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Rezultat. 17 za in 17 proti in 2 vzdržana. In s tem je e, besedilo zavrnjeno. Tako. Sedaj pa uh, ustno vprašanje. Sedaj bo postalo napeto. Gospod predsedujoči, ne vem, ali kolegi razumejo, kaj sploh počnemo. Namreč pripravili naj bi resolucijo Ampak tam se bo izkazalo tudi to, kako različnega mnenja so skupine glede tega. Ne vem, ali nismo tu samo vključeni v nek postopek, v okviru katerega spoh ne bomo zastavili vprašanja. Ne vem, ali boste uporabili enak sistem kot pri predlogih sprememb. Ne vem, ali gre za isto zadevo, če se naprimer sprejema predloge sprememb, če se sprejema besedilo kot takšno. Zanima me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 To je v nasprotju z ustavo in mislimo tudi, da to škode državam članicam in ne želimo biti eh, del tega. Ne želim sodelovati pri uh, eh, voljivni kampanji socialistov. Hvala. Dacu, Alessandro. Alessandro. Gospod predsedujoči, ta druga pripomba je absolutno smešna, ta prva pa absurdna saj ni neustavno vprašati sveta. Parlament vendarle lahko vpraša svet, kaj meni o predlogu oziroma sporočilu komisije. Če te možnosti nimamo, potem je bolje, da kot parlament kar utihnemo. In to pomeni, da bomo imeli tudi nov politični sistem, v katerem parlament ne bo igral nobene vloge. Gut, äh, Kljub temu moramo glasovati o naslednji točki, to je ustno vprašanje o isti temi. Torej, se strinjate, da sedaj glasujemo? Dobro. Sedaj uh, ste si izmenili politična stališča, sedaj pa prehajamo k naslednji točki. To je poročilo Tatjane Ždanoke. In sicer gre tukaj za organizacijo vzročne eh, raziskave delovne sile v skupnosti. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Eh, za veliko večino zavrnemo. Potem pa lahko v bloku glasujemo od 5 do 8. Kdo je za? Kdo je proti? To je bilo jasno zavrnjeno. Potem imamo ustni predlog spremembe v zvezi z budžet 2. So tukaj kakšne težave, ima kdo kako govor? Ne. Uh, budžet 2, uh, kdo je za? Dobro, velika večina je za. Kompromis E. Kdo je za? Velika večina, hvala lepa. Številka F oziroma eh, črka F, kompromis F, velika večina za, eh, kompromis G, tudi tu je večina za, potem eh, številka 24, gospe Esaja, kdo je za, velika večina je za, potem kompromis A, velika večina za, hvala, kompromis B, tudi tu je rezultat jasen, hvala. Potem številka dve, gospe poročevalke. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Zavrnjen. Kompromis C. Kdo je za? Velika večina. Hvala. E, števi, e, kompromis D. Tudi tu ste vsi za. Dobro, hvala. Potem e, številka 18. Kostelo. Kdo je za? Velika večina je za. In sedaj je končno glasovanje. Elektronsko glasovanje. Glasujemo o osnutku poročila. Konec glasovanja. 32 za in 2 proti ter 3 vzdržani. Eh, eh, in potem eh, glasovanje v istem področju, osnutek zakonodajne resolucije. Hvala. Konec glasovanja in rezultat. 30 za in 2 proti ter 3 vzdržani. In sedaj naslednja tema, ali želimo uh, začeti se pogajanji ali ne. Torej 26 jih mora biti prisotnih. Eh, uh, Glasujemo. Hvala lepa. Konec glasovanja. Dobro, 31 za, 30 proti in 2 vzdržana. Hvala lepa. Glückwunsch, natürlich, Annibel. In čestitke, seveda. Der nächste Tagesordnungs. Naslednja točka je poročila uh, eh, Gina Lamberta, ni ga tukaj. Kompromisni predlog B. Kdo je za? Hvala sprejeto. C. Kdo je za? Proti. Nekateri so proti, ampak velika večina je za. Kompromis C. Vsaj tako izgleda. Mislim, da je večina za. 14. 14, kdo je za? Hvala, proti. Velika večina je za. 15. Juta. Kdo je za? Hvala, proti. Nihče ne more biti proti. 16. Za. Hvala, proti. Velika večina je za. Kompromisni predlog D. Kdo je za? Velika večina. 18 šabasoga, kdo je za, proti. Aha, velika večina proti čaba, žal mi je. 20, Phil Benjen. Kdo je za, hvala, proti. Velika večina za. In Antigoni, kdo je za njem predlog spremembe? Hvala, proti. Velika večina za. Super. Kompromisni predlog E, za, velika večina je za, 25 poročevalke, za, a ne, ta je brez predmeten. No, ne bomo o tem glasovali, ampak vsi bi bili za. Kompromisni predlog F, velika večina za, odlično, ena, Jean Lambert, kdo je za, Velika večina za, kompromisni predlog A. Velika večina za. In še predlog spremembe 3. Antigoni, kdo je za, proti, velika večina za. In sedaj prehajamo v končnemu glasovanju o tem poročilu Jean Lambert. Konec glasovanja. No, malo bo še trajalo. Zdaj pa je rezultat jasen. 33 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke Jean Lambert. Tako, pa smo upravili s točko 9 in sedaj smo priporočili kolege Kaza. Gre za Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev. To poročilo predstavi kolega Bekar. Začenjamo s kompromisnim predlogom A. Kdo je za? Hvala lepa. Tri. Kdo je za? Hvala, proti. Zdi se mi, da je bil rezultat jasen, ampak vseeno bomo to še elektronsko preverili, elektronsko glasovanje. Hvala lepa. In No, no, mislim, da so obstajale določene težave in bi morali še enkrat glasovati. E, zanima me, katera je številka kompromisnega predloga spremembe. Tri. Tri. Deswegen ist gut, dass wir elektronisch das machen, ja? No, zato je pa tako dobro, da elektronsko glasujemo. Predlog spremembe 3, Milan Kavrnoh konec glasovanja in rezultat je 20 proti 16. Sprejeto. Kolega Pupakis, predlog spremembe 4 za. Velika večina. Hvala lepa. Pet. Glasovanje v dveh delih. Ima kdo s tem težave? Ne. Odlično. Prvi del, kdo je za? Hvala. Velika večina. Drugi del, za. Aha, proti. Ah, to bomo morali še elektronsko preveriti. Elektronsko preverjamo drugi del in konec glasovanja. 19 za, 17 proti, nič se ni vzdržal. Kompromisni predlog B, številnih poslanskih skupin, kdo je za, velika večina. 10 iz, kdo je za, Tudi tukaj imamo jasno večino. Predlog sprejem B11 v dveh delih. Prvi del. Andrej Kocolino. Velika večina za. In drugi del. Z ustnim predlogom spremembe skupine ALDE. Nihče mu ne nasprotuje. Velika večina za.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 naj bo vse skupaj jasno. Drugi del je bil skupaj z ustnim predlogom spremembe in glasovali smo o tem in ne vem, zakaj smo zdaj še enkrat glasovali, o tem smo že glasovali. Torej glasovali smo za ta drugi del. Odločitev je bila že sprejeta. No, samo na seznamu vse skupaj zgleda nekoliko drugače. Sedaj smo pri predlogu spremembe 12. Andreja Kocolino, prvi del, kdo je za? proti. Ola, oh, la, to bomo morali preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 16 proti in 2 vzdržana glasova. In drugi del. Calls on member states, decent employment. Kdo je za, z veliko večino sprejeto. Predlog spremembe 13, Emar Kostelo, kdo je za? Velika večina. 14, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Hvala. Velika večina. Predlog spremembe 15. Kdo je za ta predlog spremembe? Velika večina. Hvala lepa. Kompromisni predlog C. In ja, dvignili ste rake, z veliko večino sprejeta. 20, kdo je za? Tudi tukaj imamo veliko večino, 21, spet eh, glasovanje v delih, prvi del, kdo je za, hvala, dve proti, zelo malo glasov proti, drugi del, kdo je za, hvala, proti. To bomo elektronsko preverili, torej drugi del predloga spremembe 21. Konec glasovanja in rezultat je 16 glasov za, 15 glasov proti. Kompromisni predlog D. Kdo je za? Velika večina. Hvala. In sedaj prehajamo k predlogu spremembe 24. Mislil sem, da bi lahko glasovali sklopo, ampak ne bo šlo. Kdo je za? Proti oziroma velika večina za, 25, kdo je za? Dobro, proti. Ja, velika večina za, 26 za. Ali lahko glasujemo v sklopu od 26 do 31, to je moj predlog. Ne? Dobro, dobro, bomo šli eh, lepo po vrsti. 26 do je za. Hvala, velika večina. 27 za. Hvala lepa. Velika večina, 28 za. Aha, kdo proti? To bomo še elektronsko preverili. Glasujemo. O predlogu spremembe 28. Konec glasovanja. 23 proti 13. Dobro, 29. Za, proti. Ah, ja, to bomo tudi elektronsko preverili. 29, prosim, torej še elektronsko glasovanje, konec glasovanja. 19 za, 13 proti in 3 vzdržani glasovi. 30. Kakšen bo tukaj rezultat? Velika večina, 31, Kreuzmann, za velika večina. In sedaj še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat pa je 34 glasov za, 2 proti in nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke Davidu Kazi. Hvala lepa. Takole ich darf darauf hinweisen diejenigen die etwas später kamen Naj opozorim vse tiste, eh, ki ste prišli nekoliko eh, kasneje, eh, da o poročilu Harkine bomo glasovali zaradi tehničnih težav. Glasovanje je zaključeno, sedaj pa bomo glasovali še o, eh, se bomo pogovarjali še o drugih temah, ki so na dnevnem redu. Na vrsti bi bila točka 12, ampak ker je Omen Reuten še ni in zato moramo to nekoliko predstaviti. In zato prehajamo k točkama 20 in 21, eh, ki smo ju predstavili na točko 13. Frederik Dardan, poro, dve poročili boš predstavil in komaj že čakamo na tvojo predstavitev. Beseda je tvoja. Hvala, predsedujoči. Predlagam, da obe zadevi obdelam kar v enem prispevku, če se strinjate. Tu bomo najprej obravnavali predloge sprememb, ampak najprej bi želel predstaviti samo filozofijo globalno filozofijo, ki sem jo uporabil pri pripravi tega mnenja in pri dodatnih predlogih sprememb. Nekateri predlogi niso najbolj smiselni namreč, če bomo preveč odpirali trg, s tem ne bomo izboljšali dostopa konkurenčnosti in tako naprej tega železniškega sektora v primerjavi z ostalimi prevoznimi sredstvi. Mi smo predlagali, da se nekateri predlogi zavrnejo. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da vzamemo nekoliko bolj nijansirano stališče, torej, da bi stvari nekoliko preložili, zato da bi posamezne predloge malce razvodeneli. Imamo torej temeljne predloge sprememb in potem dopolnilne predloge sprememb. Želeli smo čim bolj vplivati tudi na oblikovanje dokončnega besedila. Najprej, kar zadeva upravljanje, predlagamo, da podremo ta kitajski zid, ki trenutno vlada med posameznimi strukturami. Mi smo proti strogemu ločevanju. Kar zadeva obveznosti iz področja javnih storitev, kar nekaj predlogov sprememb imamo. Najprej predlagamo, da bi v celoti črtali predlog komisije, da bi nacionalnim operaterjem dopuščali, da sklepajo pogodbe. Če to ni možno, potem predlagamo, da se povišajo zgornje meje. Tretja možnost pa je, da se preloži datum za začetek izvajanja. Tu se pojavlja kar nekaj vprašanj z področja sociale. Zanima nas, kako bi lahko zaščitili delavce. Mislim, da bi morali zagotoviti vse pravice tem delavcem, poleg tega bi morali zagotoviti tudi pravico do koncesij. Okrepiti je treba socialni dialog, potem je treba poskrbeti tudi za osebe, ki dela na teh vlakih. Odpreti je treba trg med državami članicami. Toliko zgolj za ponazoritev tega, kaj želimo. Pri upravljanju in pri obveznostih mislim, da smo večinoma usklajeni tudi z ELS in njihovimi predlogi. Pri socialni razsežnosti se strinjamo z GUE in zelenimi. Kar zadeva ALDE, no, nekoliko še okleva, kajti čakam tudi na kolega, ki bo kasneje predstavil svoje mnenje, ali da je nekoliko bolj radikalna. Zaenkrat bi lahko vsem tem povedal to, kar sem povedal. Pripravljamo kompromisne predloge sprememb, zato ker skušamo vse te predloge sprememb, ki so bili vloženi, bolj kratko in internato povzeti. Hvala lepa, Frederik. Imamo seznam govorcev in prvi je kolega Žorž Bah in potem Filbenje. Ja, najlepša hvala, Tomas, hvala lepa. Predsedojoči, lahko se pridružim temu, kar je povedal kolega Frederik Drdan ravno kar. Seveda moramo sprejeti to odločitev, uh, on je odločitev sprejel in mi moramo sedaj to odločitev podpreti. Popolna zavrnitev tega težavnega dosjeja ne bi pomenila koraka naprej. železniški promet eh, znotraj Evropske unije moramo v prihodnih letih posodobiti, da se bomo lahko soočili z novimi izzivi. Frederik je govoril o kitajskem zidu in tudi v odboru za promet. Eh, vedno znova opozarjam na to, da ne moremo uvesti enotnega železniškega prometa eh, v Evropski uniji zaradi tega, ker gre eh, za različne regionalne, lokalne in nacionalne značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati. Države članice morajo imeti ustrezno prožnost, tako da bodo sistem lahko kar najbolje prilagodile eh, strankam, pa tudi zaposlenim. Kar pa zadeva dodatno upravno breme, to bi pomenilo ravno to in to nima nobenega smisla. Osredotočiti se moramo predvsem na nadaljne usposabljanje osebja, na pridobivanje ustreznih certifikatov, paziti pa moramo tudi na to, kakšni so delovni pogoji mislim, da so vsa ta področja tesno povezana in zaradi tega moramo ukrepiti svoje prizadevanje v tej smeri. V imenu prevzema eh, je to še kako eh, pomembno. Če bi prišlo do prevzema, potem je potrebna dodatna zaščita, ki presega zgolj predloge Evropske komisije. Mislim, da se je Evropska komisija pri eh, tem vprašanju opirala na obstoječo zakonodajo mislim, da moramo to zakonodajo prese, preseči in eh, prepričan sem, da bo Frederik Darden skupaj z eh, drugimi pripravil eh, kompromise, ki bodo uprit eh, zaposlenim. Hvala lepa v imenu skupine ELS. Eh, sedaj pa za liberalce Filip Benjen. Beseda je tvoja. Gospod Bakar je. Ehm, poročevali so senci za to temo, ampak eh, nažalost je v Italiji v imenu odbora za promet. Zato bi rad eh, povedal le, da se skupaj s poročevalcem v senci eh, ukvarjamo z to temo v odba, odboru za promet. In skupaj smo vložila kar precej predlogov sprememb kar zadeva odpiranje trga, mislimo, da je pomembno, da se evropski železniški trg razvije v kar največji možni meri. Delujemo na osnovi dokazov Eh, sprašujemo se, kaj bo pravzaprav pripeljalo do modularnih sprememb. Kar zadeva odpiranje trga, ne povem, da to ne bo vodilo v socialni dumping. Če si oglizamo podatke iz Velike Britanije in Švedske, to sta dve državi, ki sta odprli trg na tem področju in vidimo, da sta to edini dve državi, kjer uh, Eh, se je železniški sektor razvijal v tem obdobju, v Veliki Britaniji oziroma Združenem kraljestvu se je skoraj da podvojil. Ti dve državi nista imeli eh, težav z eh, trgom delovne sile na tem področju. Zaposlovanje se je okrepilo trenutni železniški trg v Evropski uniji ne deluje dobro in zagovarjanje statusa quo ne bo eh, pomagalo eh, trgu. Zelo težko je vzpostaviti enotno železniško območje. Eh, potrebno je izboljšati kakovost eh, storitev za stranke, potrebno je izboljšati tudi kakovost eh, železniškega omrežja. Trenutno železniško omrežje ne, ne ustreza pričakovanjem naših državljanov. V Združenem kraljestvu imamo dobre izkušnje in bili smo priča eh, okrepitvi pogostosti eh, storitev, železniških storitev. Neposredne povezave morajo biti seveda omogočene. Uložili smo nekaj predlogov sprememb v zvezi z tem držati se moramo časovnega okvira, ki ga je predlagala Evropska komisija, kajti če bomo še naprej zavlačevali, bo neučinkovitost na eh, železniškem trgu še veliko večja. Filip je vložil uh, tudi uh, predlog uh, spremembe, uh, kar zadeva minimalno raven storitev, uh, tako da bi zagotovili uh, določeno kakovost za državljane Evropske unije, ne glede na to, kje potujejo z vlakom. Imamo že minimalne zahteve tudi za osebje. Filip meni, da je potrebno tudi poskrbeti za razdelitev prostojnosti med upravljalci železniškega omrežja in pa med odgovornimi za infrastrukturo. Poleg tega pa moramo zagotoviti storitve prostega dostopa, ki eh, morajo razviti svoj potencial. Filip se je pripravljen nadalje pogovarjati o svojih predlogih sprememb z poročevalcem in z poročevalci v senci. Sedaj pa v imenu zelenih Eliza poročevalka v senci si. Ja, res je in vložila sem celo vrsto predlogov sprememb in eh, rada bi vedela, kakšno je stališče poročevalca do teh predlogov sprememb. To je za nas eh, namreč zelo pomembno. Gre za predloge sprememb. Eh, ki se nanašajo na razdelitev med infrastrukturo in pa upravljanjem uh, železniških povezav. Uh, tukaj gre predvsem na, za vprašanje, kako, kakšen odnos bomo zauzeli do delodajalcev. Uh, Gre za izjemno eh, težaven svežen, ki bo imel različne posledice v različnih državah eh, članicah in zato se ne smeremo zatiskati oči pred tem, da prihaja do evropeizacije tega omrežja in zaradi tega potrebujemo tudi minimalne standarde na področju zaposlovanja. strinjam se z določenimi točkami, ki jih je izpostavil kolega Bah, kar zadeva usposabljanje in uh, certificiranje. Uh, hkrati pa je potrebno poskrbeti tudi za zaščito zaposlenih, eh, če prihaja do strukturnih sprememb. ne moremo enostavno zanemariti ogromnega strokovnega znanja, eh, namreč tukaj gre eh, za strokovnjake, gre za povezavo različnih točk, eh, gre za prevoznike, za popravljalce omrežja in tako naprej. In to strokovno znanje moramo na vsak način zaščititi. V tem smislu smo podali predloge sprememb in zanima me, kaj o njih meni poročevalec. Drugi, eh, drugo poročilo pa je pravzaprav poročilo, ki se je pojavilo v napačnem trenutku. V tem trenutku je nepotrebno, kaj ti prišlo je do odpiranja eh, železniškega prometa v Evropi. Takrat smo dejali, da E, imamo tudi ustrezno odgovornost, eh, še prav posebej, ko gre za e, kratke povezave. E, tukaj ne gre za Belgijo ali pa Luksemburg, ampak tudi za majhne regije na obrobju Evropskega železniškega območja. E, gre za posameznike, ki bi se radi iz tega območja pripeljali zjutraj in se tja vrnili zvečer čeprav je prišlo že do odpiranja trga na tem področju, smo rekli, da moramo prevzeti odgovornost za ta zapostavljena območja. Tukaj mislim tudi recimo na posamezna alpska območja, ki tudi želijo povezavo z železniškim omrežjem in to je na vsak način potrebno ohraniti. Zato smo našli posebno določilo in to določilo je zdaj Evropska komisija enostavno zavrgla in zato sem podala predloge sprememb, ki se osredotočajo na to. Odbor za promet pravi, da bi morali v Evropi imeti železniške povezave, ki bi omogočile potovanje iz enega dela Evrope v drugi del Evrope in s tem se povsem strinjam. Eh, vem, da potrebujem eh, potrošniku eh, prijazen sistem, vemo pa, da se pojavljajo velike težave zaradi razlik v železničkem prometu med državami članicami. Um, namreč določene povezave so zelo privlačne uh, za uh, prevoznike, uh, kot recimo povezave med velikimi mestami, veliko manj uh, zanimive pa so lokalne povezave. Veliko državljanov pa je odvisnih od, uh, od železniškega prometa in zaradi tega je potrebno poštevati tudi socialne vidike. Namreč če nisi ravno najbogatejši v državi, moraš izmeraj imeti možnost, da se lahko voziš z vlakom in zaradi tega je potrebno zagotoviti osnovne storitve tudi za eh, oddaljena območja in sicer ne zgolj zgodaj zjutraj, ampak tudi zvečer, tako da bodo lahko ti ljudje obiskali tudi gledališče, naprimer. In to so vprašanja, ki so po mojem mnenju ključnega pomena in v tem smislu sem vložila tudi eh, predloge sprememb. strukture moramo ohraniti tako, da eh, bodo te še naprej služile našim državljanom. Hvala lepa. Imeno Evropske komisije. Je kdo tukaj? Izvolite. Lahko poveste, prosim, vaše ime, da ga lahko zapišemo v zapisnik. Didier Jura. Sem Didier Jura. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za opravljeno delo pri teh dveh predlogih. Hvala lepa tudi članicam in članom odbora, ki so vložili predloge sprememb. Gre za očitno dve zelo pomembni besedili, ključnega pomena za železniški sektor. Po eni strani se nanašata na samo strukturo podjetij, na tem področju, po drugi strani pa na strukturo regionalnih in nacionalnih storitev. Par pripomb glede predlogov sprememb, ki se mi zdijo zelo pomembni. Najprej bi rad podal par pripomb o pomembni razsežnosti teh predlogov, o socialni razsežnosti. Cilj predlogov komisije je ta, da se poveča in izboljša kakovost železniških storitev. Želimo povečati ponudbo teh storitev, želimo si, da bi bile storitve na voljo bolj pogosto. Seveda pa moramo pri tem strogo spoštovati pravice delavcev. Rad bi vas opomnil na tom, da evropska zakonodaja že sedaj predvideva pravila, ki ščitijo delavce, še posebej imamo v mislih uredbo o javnih storitvah. 1370 skozi 2007 ta uredba ščiti delavce tudi v primeru, da se zamenja operater. Se pravi, obstajajo pravila na evropski ravni, ki ponujajo delavcem zaščito. Poleg tega pa obstajajo še dodatna pravila, ki ščitijo delavce tudi na nacionalni ravni, še posebej v okviru kolektivnih pogodb. Rad bi povdaril tudi to, da v državah, kjer so odprli trge za konkurenco na švedskem in v Združenem kraljestvu, naprimer še posebej, ugotavljajo, da ni prišlo do izgube delovnih mest, ravno nasprotno, število delavcev v železniškem sektorju se je povečalo. To je pravilno izpostavil tudi kolega Benjon. Če zaključim pri tej točki. Komisija meni, da je odpiranje trgov nekaj, kar bi morali obravnavati kot priložnost, ustvarjalno priložnost za ustvarjanje delovnih mest, ne pa kot nekaj, kar grozi delavcem. Potem pa še uredba 1372 skozi 2007, ki se nanaša na pogodbe in spremembe pogodb. Z pogodbami o javnih storitvah smo se vedno ukvarjali kot s pogodbami, ki temelijo na javnih naročilih. Zato se komisija z vašimi predlogi sprememb ne more strinjati. Mislim, da bi morali predvsem zagotoviti ustrezno varstvo. 20 do 30 odstotkov vsebine teh pogodb bi morali ohraniti. Tudi strokovnjaki v državah članicah, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, so to ugotovili in 20 do 30 odstotkov pogodb bi morali biti to vrstnih pogodb. Pomembno se mi zdi povdariti pri teh javnih naročilih predvsem preglednost, preglednost pri porabi javnih sredstev. Javna naročila v Evropi se morajo organizirati na podlagi teh načel. Ne vem, saj v okviru Evropske komisije ne vemo, zakaj bi morali za železniški sektor narediti kakršnokoli izjemo. Če povzamem, vsi predlogi sprememb, s katerimi bi kakorkoli ošivili predlog komisije in samo načelo dodeljevanja pogodb o javnih storitvah gredo v napačno smer. Prehodno obdobje. Prehodno obdobje naj bi omogočili podjetjem in javnim organom, zato da se prilagodijo novim strukturam, da se pritožijo na javno naročilo, če menijo, da je to primerno. Uh, 2019 je datum, ki bi ga komisija lahko podprla. Mi ne želimo, da bi prestavili rok za odpiranje trgov na leto 2029. V tem času bi države lahko povsem nepregledno za obdobje 15 let podelevale pogodbe o javnih storitvah. Se pravi, da bi se te pogodbe iztekle šele leta 2044. Kar zadeva pogodbe manjše vrednosti, te bi lahko po mnenju komisije neposredno predlagali Tu komisija predlaga pravilo de minimis v višini petih milijonov evrov, se pravi, da bi ohranili ta znesek na ravni petih milijonov in ne na desetih milijonih. Največji znesek pa bi bil lahko petinsedemdeset milijonov evrov v obdobju petih let. Glede uredbe tisoč tristo dvainsedemdeset skozi dva tisoč sedem pa naj povem, da moramo poskrbeti predvsem zato, da novi operaterji ne bodo v slabšem položaju kot stari operaterji, ne smemo biti diskriminatorni do novih operaterjev, če bomo sprejemali nova pravila. Je pa komisija dokaj fleksibilna, mi namreč predlagamo, da se ti dve funkciji na nek način združita, vseeno pa si želimo, da bi ohranili uh, vse tiste integrirane strukture, pri čemer je treba spoštovati vsa pravila, ki so jih nekateri imenovali kot kitajski zid. Za zaključek pa še par besed o odpiranju trga za trgovinske storitve. To se omenja v tem predlogu. Poročevalec predlaga, da ohranimo ravnotežje med tržnimi pogodbami in javnimi pogodbami o storitvah. Poročevalec predlaga, da bi v zakonodajno besedilo in v ta predlog vključili tudi niz zelo podrobnih meril, na podlagi katerih bi lahko opravili ta gospodarski preskus. Komisija sicer nima kakšnih večjih težav glede vsebine teh ukrepov in meril, menimo pa, da ni nobene potrebe potem, da bi te predloge vključevali v zakonodajno besedilo. Komisija je že prejela mandat za spremembo vseh zakonodajnih aktov iz prvega stebra, ki se nanaša na celoten železniški svežen. Toliko o tem. Podaril sem tiste najbolj pomembne vidike. Upam, da bo poročevalec skupaj z ostalimi člani odbora našel kakšen odih tudi v mojih besedah, ko bo pripravljal končno poročilo. Če pa želite še kakršne koli dodatne informacije, pa sem vam na voljo. Hvala. Hvala lepa, gospod Liježva. Poročevalec za zaključek, Frederik, veliko vprašanj je bilo, upam, da imaš tudi veliko odgovorov. Ti si na vrsti. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil različnim skupinam in poročevalcem v senci za vse prispevke. Hvala lepa tudi za predloge sprememb, ki ste jih uložili. Hvala lepa tudi za vse pripombe v današnji razpravi. Hvala lepa tudi komisiji za njen prispevek. Moram reči, da nisem preveč presenečen nad pripombami enih in drugih. Mislim, da ste se dokaj držali usmeritve, ki sem jo tudi sam zaznal, ko sem bral predloge sprememb. Že v vodoma sem povedal, da imam občutek, da smo dokaj soglasni z ELS. Poleg tega smo dokaj soglasni tudi skupino zelenih. Še posebej se strinjam s predlogi, s premem, ki so jih uložili. Kasneje bom podal tudi bolj poglobljeno analizo vsakega posameznega predloga sprememb. Predloge, ki ste jih predložili, bom vključil v novo besedilo. V prihodnih dneh bo novo besedilo tudi na voljo. Skupina liberalcev je zauzela nekoliko drugačen pristop. Njihov pristop je v nasprotju s pristopom, ki smo ga mi zauzeli. Čeprav vsi želimo doseči isto, okrepiti delovna mesta, okrepiti tudi ulogo železniškega sektorja, želimo si, da bi se bolj pogosto posluževali storitev v tem sektorju. Podarjali smo tudi varnostno razsežnost, ta je zelo pomembna. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je treba zagotoviti dostop. Dostopnost je pomembna, se pravi, da bi te storitve ponujali tudi v tistih regijah, ki so bolj odročne. Skratka, imamo cilje, ki bi lahko bili skupni cilji, ampak zdi se mi, da pri razmišljanju o tem, kako te cilje doseči, nismo obrali enake poti. Sam sem seveda pripravljen še naprej razpravljati o tem, prisluhniti argumentom enih in drugih. Ko bomo pripravljali kompromisne predloge, ko bomo pripravljali glasovalne sezname, se bomo zagotovo precej poglobljeno pogovarjali o tem in razprava bo bogata. No, časovni okvir pa je sledeč. 14. novembra bomo razpravljali o kompromisih in tudi glasovali, potem pa bo potekalo glasovanje v odboru Tran 26. novembra in februarja bomo to obravnavali v okviru plenarnega zasedanja. Sedaj pa smo pri točki 14. Gre za socialno razsežnost EMU. Poročevalke ni, kajti je v Vilni. A, mogoče pa je tukaj kakšen poslanec, ki bi lahko a, e, podal a, e, kakšno pripombo. Lahko razpravljamo tudi v odsotnosti, gospe Beres. Fin? Vsi nas znamo, ja. No, pa gremo po hierarhije. Čaba prvi. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Sedaj lahko nekoliko bolj podrobno razpravljamo o vprašanjih, ki so bila zastavljena eh, tekom glasovanja. Ko je, bila ob, ko je bilo objavljeno sporočilo komisije, smo ga pozdravili in to smo storili zaradi tega, ker smo menili, da obstaja dejanska potreba po obravnavi socialne dimenzije, medtem ko uh, nadgrajujemo gospodarsko in pa denarno unijo. Želeli smo torej bolj podrobno raziskati socialne faktorje in eh, vsekakor podpiramo to idejo. Menimo, da je zelo dobra ideja, da bi imeli tudi uh, seznam kriterijev. Gre za. Uh, instrument, ki bi omogočil bolj natančno sliko, vendar pa nasprotujemo temu, da bi na osnovi tega uh, bili sprejeti avtomatski zaključki. Na področju socialne politike nimamo prav veliko manevrskega prostora na ravni Evropske unije. Imamo nacionalne strategije in zelo dobro bi bilo, da si ogledamo tudi pravne omejitve. Moramo jih analizirati, tako da bi eh, dobili tudi ustrezne smernice, če si ogledamo smernice glede zaposlovanja, glede vključevanja. Mislim, da bi bilo dobro če bi imeli bolj natančno analizo, kajti to bi zagotovo pomagalo državam članicam. To bi omogočilo nadaljne korake v tej smeri, vendar pa ne želimo nobenih eh, avtomatičnih eh, zaključkov. Govorimo o skupnih evropskih pristojnostih na eni strani in o nacionalnih pristojnostih na drugi strani torej v besedilo je cela vrsta težav eh, na različnih mestih. Radi bi določene dele črtali ali jih spremenili. Radi bi spremenili eh, besedilo kot takšno. Eh, tukaj prebiram besedilo, ki ga imam pred seboj in upam, da bomo imeli priložnost oziroma upam, da bomo imeli možnost, eh, da sprejmemo kompromis. No, eh, zdaj sem našel to, kar sem iskal, ampak ne želim govoriti o podrobnostih, ampak želimo eh, črtati F, I, K, L in tako naprej, želimo črtati del drugega člena in tako naprej in tako naprej. Torej, Ne morem govoriti o vseh podrobnostih v tem kratkem prispevku, ampak nasplošno lahko povem, da menim, da bi se morali odzvati na sporočilo komisije. Spoštujemo namreč željo držav članic da obdržijo svoje pristojnosti na področju socialne politike. Želimo seveda spoštovati tudi temeljne pogodbe Evropske unije. Gre za nadgradnjo določenih argumentov politične strategije in Evropski parlament bi pri tem seveda moral odigrati svojo vlogo. Skušati bi morali uveljaviti svoje mnenje, pri tem pa moramo seveda sodelovati s komisijo in svetom. Želimo videti svoj prispevek v tem besedilu. Seveda pa smo močno pripravljeni na sprejemanje kompromisa. To je bil Čaba Öri, koordinator v imenu skupine ELS. Kolega Cerkas pa je koordinator za socialiste in demokrate. Ja. Muchas gracias, presidente. Bueno, este es un momento. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, To je pomemben trenutek v tej politični razpravi na evropski ravni. Bližamo se koncu mandata, odpiramo pa neke vrste novo inovacijsko poglavje, zato se mi zdi, da bi morali biti dovolj pogumni za to, da to vozilo premaknemo naprej, ne pa da samo gledamo v ozratno ogledalo. To, kar se trenutno dogaja v Evropi, je pravzaprav moč opisati kot izgradnja nove arhitekture za Evropo komisija zaenkrat še dokaj skromno predstavlja to novo arhitekturo, mislim pa, da ne bi smeli pozabiti na socialno razsežnost ekonomske in monetarne unije. V tem trenutku socialna razsežnost enostavna ne obstaja. Obstaja primaklaj, obstaja dolg, obstaja stremljenje za sodelovanje, potem eh, borimo se proti vsem težavam. Premalo pa govorimo o državljanih, o državljanih, ki so vključeni na trg dela, premalo govorimo o strategiji EU 2020, ki je izginila zaradi krize. Svet nam je dal veliko obljub. Predsednik komisije Baroso je že najavil, da bo komisija podala te predloge in končno jih imamo pred seboj. Mi seveda pozdravljamo to, kar je komisija predlagala. Mislim, da bi moral naš odbor sedaj prispevati svoj delež k temu, kako naj se oblikuje socialna razsežnost. Skupaj z vsemi kolegi bi se morali s tem ukvarjati. Mislim, da smo sedaj v fazi, ko moramo bolj konstruktivno delovati. Svet zaenkrat ne sodeluje. Svet pravzaprav izpodbija to, kar predlagamo. Mislim pa, da je ta razprava razprava, ki temelji na metodi skupnosti. Zato bi morali sodelovati vsi, parlament, komisija in svet. Zato bi kolego Oreju povedal naslednje. Pomembno je, da poslušamo države članice, da poslušamo tudi nacionalne parlamente. Ne vem pa, zakaj potem ne poslušamo sveta. Tudi mnenje sveta je zelo pomembno. Namreč zanima nas, kako svet gleda na socialno razsežnost te unije. Svet bomo sicer neformalno obveščali o tem, ampak dejstvo je, da mi govorimo o resoluciji, govorimo tudi o samem postopku, ampak tu gre za osnovne zadeve. Absurdno je, da poteka razprava o sporočilu komisije, da se pogovarjamo samo komisija in parlament, svet in posledično države članice pa so odsotni iz te razprave. Toliko v teh parih besedah. Mislim, da rešitve obstajajo, ampak najprej moramo pogledati, kakšne so razlike v mnenjih glede same socialne razsežnosti in socialnega stebra. Skupina socialistov, veste, kakšno stališče zauzema, mi pozdravljamo to sporočilo, končno imamo na voljo nekaj, s čimer bomo lahko začrtali pot ki nas bo privedla do tega, da bodo tudi socialne vrednote enako vredne kot gospodarsko upravljanje in kot eh, evropski semester, kot makroekonomski pogoji. Zagotovo bomo vložili še nekaj predlogov sprememb te resoluciji. Želimo si, da bi okrepili vse tisto, kar resolucija že omenja. Zelo pomembno je, da jasno povemo, da nam komisija pravzaprav zastavlja neko nujno vprašanje. Namreč na voljo bomo imeli točkovnico, nek niz kazalnikov, na podlagi katerih bomo spremljali, kaj se dogaja z socialnimi neravnotežji. To je pomembno, čeprav je včasih nekoliko zoprno, ko se moraš pogledati v zrcalo in vidiš, da si vsak dan nekoliko starejši in morda nekoliko grši. Ampak dobro je, da imamo na voljo to zrcalo, zato da popravimo stvari, ki ne delujejo. Točkovnica, ki jo predlaga komisija, vsebuje pet ključnih elementov. Vseeno pa kar nekaj elementov manjka, zato bomo vložili predloge sprememb na to temo, ker želimo, da se te stvari okrepijo. Ne smemo pozabiti, naprimer, neenakosti pri plačah, potem revščine, ki jo doživljajo otroci. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da odpravimo te vrzeli, ki nastajajo pri razvoju socialne razsežnosti. Zelo pomembno je, da imamo na voljo dober instrument za upravljanje analize, ampak nažalost še vedno manjkajo tisti elementi, ki bi tej politiki omogočili, da napoveduje dogodke in jih kasneje tudi popravlja. Veliko je neravnoteži, tudi makroekonomskih neravnoteži, zato bomo morali biti izjemno previdni, ko bomo govorili o zmogljivostih, ki jih potrebujemo, zato da bomo lahko naprej napovedovali probleme in predvsem zato, da bomo lahko probleme lažje odpravljali. Mislim, da svet in komisija premalo upoštevata ta socialna neravnotežja. Namreč socialna neravnotežja so zelo pomembna tudi v kontekstu gospodarske krize. V predlogih sprememb, ki jih bomo uložili, bomo povdarili predvsem to, da gospodarska kriza v samem temelju pravzaprav sloni na teh socialnih neravnotežjih. Evropska unija je lani skoraj da umrla zaradi te asimetričnosti, ki vlada med državami članicami. Nemogoče je vzpostaviti enotni trg, če obstajajo to vrstne asimetrije. Ne moremo vzpostaviti enotnega trga, če so gospodarstva tako različna če delujejo na drugačen način. Nemogoče bo vzpostaviti Evropo, če ne bomo imeli na voljo trga dela, če ne bomo imeli urejenih davčnih vprašanj, če ne bomo poskrbeli za večjo plačno enakost. Potrebujemo ustrezno kohezijsko politiko, da ne bo prihajalo do prevelikih razhajanj na vseh področjih, ki sem jih omenil. Če ne bomo delo opravili korektno, se bomo čez nekaj let zbudili in ugotovili, da ne moremo imeti na voljo enotne valute, če nimamo na voljo tudi ena, enotne gospodarske politike. Čez nekaj let bomo potem ugotovili, da ne moremo imeti usklajene gospodarske in monetarne politike, če nimamo usklajene tudi socialne politike. Potrebujemo politike, pa vseeno, ali gre za politike sveta ali politike komisije, boriti se je treba proti brezposobnosti mladih. Poleg tega je treba spodbujati tudi mobilnost. Iz periferije bi se morali seriti tudi v središče Evrope, ampak če bomo podpirali samo to vrstno mobilnost, ne bomo dosegli ničesar, kajti periferne države se bodo potem zgubile, ker bodo vsi odhajali v središče Evrope. Če se bo to zgodilo, bomo imeli revno periferijo in bogato osrednjo Evropo. To ni dobro. Potrebujemo socialno in teritorijalno kohezijo, potrebujemo priložnosti za vse državljane. O tem bodo govorili naši predlogi sprememb. Strinjam se s kolegom Orjem, mislim, da je nekoliko preveč osko razmišljal sicer v okviru predhodne razprave, ko smo govorili o predlogih sprememb. Mislim, da sedaj ne vodimo neke socialistične propagande. Tu ne gre za predvolilno kampanjo. Ne vemo, kdo vse bo kandidat pravzaprav na teh volitvah. Mi govorimo o prihodnosti Evrope, govorimo o prihodnosti milijonov državljanov, mladih in ostalih. Če bomo še naprej delovali tako, kot smo delovali do sedaj. Če bomo ponavljali iste napake, ne bomo prišli nikamor. Potrebujemo strategijo, ki nam bo omogočili, da rešimo socialno Evropo in s tem bomo rešili tudi Evropo kot takšno. Seveda se bomo še pogovarjali z ostalimi kolegi. Upam, da boste na naše predloge sprememb gledali ne kot na nekaj, kar vlagamo kot stranka in oportunistično ampak da gre za predloge sprememb s katerimi želimo izboljšati prihodnost evrope. Hvala. Ja, dank. <clears throat> ja, najlepša hvala, Alessandra. Ja, vem, kako je to. To temo zelo pazljivo obravnavamo in nekoliko smo že presegli časovnico, mogoče lahko eh, krajše obravnavamo druga eh, poročila. Ampak vseeno, moramo se nekoliko omejiti, Phil Benjen. No, ne bom tako dolg. Mikrofon, prosim. Ja, spet se je izključil. No, uh, tukaj uh, spet nisem sam poročevalec v senci, ampak je to uh, fil in zahvaljuje se za uh, ta osnutek, uh, ampak uh, kot veste, imamo nekaj težav z uh, tem predlogom. Ne strinjamo se z avtomatičnimi stabilizatorji na evropski ravni, uh, tudi ne z sprejetjem ukrepov. Uh, Težave imamo tudi z členi O, R, T, T in U, pa s členom 16, 10, 6, 2 in 1. Mislim, da je potrebno bolje nadzirati socialne kazalnike, ki imajo ulogo pri dopolnjevanju eh, gospodarskih eh, kazalnikov, vendar pa smo zelo zaskrbljeni glede mešanja gospodarskih in socialnih uh, kazalnikov uh, v enem samem okviru, kajti po mojem mnenju je to intelektualna norost. Tako bi nam reč težko dosegli končne uh, rezultate. In kaj bi potem storili pravzaprav z temi končnimi rezultati? Ne vem, ta uh, mešanica v kriterijih se mi zdi. Uh, nekoliko neumna ideja. Lahko imamo socialne indikatorje in potem posebej eh, gospodarske indikatorje. Potem bomo lahko um, rezultatom tudi dejansko zaupali. Filip se že veseli te razprave in eh, v prihodnih tednih bomo nadaljevali z delom na tem področju. Najlepša hvala, Filip. No, sedaj, ko so spregovorili liberalci, pa so na vrsti zeleni. Eh, lahko vi zgradite mostave? No, mogoče lahko stvari nekoliko razjasnim. V Evropskem parlamentu se vsi strinjamo, da evro potrebuje gospodarsko upravljanje. Ne moremo seveda reči, da bomo socialno vprašanje reševali na evropski ravni, ampak gre preprosto za to, da se odločitve sprejemajo na nacionalni ravni. In zato potrebujemo ravnotežje e, na, social, na področju socialne dimenzije. In tukaj te lahko podprem, Alessandro, kajti sicer bomo zašli še globje v težave kajti eh, in ta situacija bo pravzaprav škoda nas vseh. In to je tisto, kar je tukaj pomembno. Tudi eh, mi eh, zeleni menimo, da potrebujemo avtomatične instrumente makrogospodarske instrumente, ki bodo omogočili Evropski uniji, Evropski monetarni uniji, da bo stabilna unija. In tukaj zgor gospodarski kazalniki eh, ne zadostujejo, to že vidimo in zaradi tega eh, prihaja do vedno večjega razkola med eh, bogatejšimi in revnejšimi regijami. Preseči moramo zgolj nacionalne meje. Boriti se moramo proti brezposelnosti in revščini. In ne smemo dovoliti, da bi bila brezposelnost previsoka v določeni državi članici, kajti to je škoda vseh držav članic, tudi bogatejših držav članic kajti vse države članice imajo korist od eh, Evropske monetarne unije in to je po mojem tudi cilj eh, tega osnutka eh, komisije. Paziti moramo na to in tega se tudi dobro zavedamo, da jasno določimo pristojnosti na področju gospodarskega upravljanja, vemo, kaj je v pristojnosti Evropske unije, vemo, kaj je v pristojnosti držav članic in vemo tudi, da imamo ustrezne metode, ki nam omogočajo napredek, recimo odprta metoda koordinacije, po kjeru katere države članice sprejmejo eh, sklep eh, na osnovi kriterijev. Ampak eh, razlog, Razlog, da se to uvrsti na dnevni red sveta, je Evropski parlament. Enako se je zgodilo tudi pri jamstvu za mlade. E, tudi to smo predlagali mi in v okviru metode odprte koordinacije e, je e, bilo to potem sprejeto tudi v svetu. Torej, če delujemo na ta način, potem lahko veliko dosežemo za vse države članice, In to še prav posebej koristi tistim državam članicam, ki so se trenutno eh, znašli v težavah zaradi krize, hkrati pa to koristi tudi Evropi kot celoti in to je tudi edini način, da najdemo pot iz te krize. Elizabet, najlepša hvala. Jaz sem se bom iz časovnih razlogov odrekel svojemu prispevku. Čaba je še enkrat prosil za besedo, mogoče čisto na kratko, dve minuti. Ker se nam osod. Eh... Najlepša hvala, da ste mi še enkrat dali besedo, gospod predsedujoči. Najprej bi rad dejal Alejandru, da smo seveda pripravljeni najti rešitev, ampak naš problem je, da ne bi smeli imeti tako skrajnih mnen na tem področju. Ne, ne moremo izpostavljati stvari, Eh, in zastavljati vprašanj, ker pravzaprav eh, že poznamo odgovore. Kaj ti tukaj imamo zelo jasne eh, pravne parametre in ne želimo obsojati socialistov, približujemo se volitvam in seveda želi vsak izkoristiti svoje priložnosti v predvolilni kampanji, ampak mi ne želimo sodelovati pri tem boj proti revščini. O tem govorimo, imamo tudi dan, svetovni dan boja proti revščini. In to že zadostuje. Mislim, da moramo imeti bolj resen pristop k tej temi. Evropska unija ima morda uh, omejen izbor instrumentov, ampak ima uh, ustrezne instrumente za izravnavo razlik med posameznimi regijami. Imamo uh, kohezijski sklad, eh, strukturne sklade, ampak vemo, da na voljo ni veliko sredstev. Vemo, da to, ta proračun enega odstotka ne zadostuje za rešitev problemov. Mogoče bi lahko na ta račin sicer izboljšali koordinacijo, mogoče bi lahko uh, poskrbeli za boljšo analizo, ampak uh, če si ogledate ta predlog, uh, lahko vidite, da mislim, da tega lahko vidite, da tega ne bodo mogli rešiti države članice. Socialna politika naj bi bila zmožna zagotoviti rešitve, ampak eh, temu ni tako. Lahko damo predloge, lahko smo partnerji pri eh, dosegi teh eh, ciljev, ampak ne želim, da bi se lotevali stvari z premalo sredstvi in to je moja glavna skrb govorite o nekih avtomatičnih mehanizmih, ampak e, nimamo sredstev za to. Ja, obstajajo resne države v določenih državah članicah in tega se zavedamo in s temi državami se soočamo, recimo v okviru jamstva za mlade. Evropska unija je zagotovila 6 milijard evrov, ampak to je zgolj kapljica v morje. Če želimo učinkovito rabo virov, potem moramo poskrbeti za ustrezne pobude, zbrati moramo ustrezne informacije in naloge eh, izvajanja morajo prevzeti države članice. Najlepša hvala, to je bila razprava, ki jo bomo zagotavljali še nadaljevali. Do 23. oktobra do 12. lahko vložite predloge sprememb, samo v angleščini, kajti nimamo, nobenega, nimamo dovolj časa za prevode. Mislim, da vsi dovolj dobro razumemo angliško. 5. novembra bomo potem obravnavali predloge sprememb in o tem tudi glasovali. Novembra bomo to obravnavali tudi v okviru plenarnega zasedanja, tako je predvideno. To je bila točka 14, sedaj pa prehajamo k točki 15. Gre za socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce. Poročevalka je Vilja Blinkevičute, beseda je vaša, veselimo se že razprave. Ače firmininke. Uh, iš... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V našem odboru smo pripravili poročilo o socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce. To je nekaj zelo pomembnega. Izjemno pomembno je, da govorimo o tej tematiki na evropski ravni. Še posebej glede na to, da je prišlo do proračunskih rezov v Evropski uniji. Istočasno pa je prišlo tudi do hitrega naraščanja brezposelnosti. Vse večje so tudi potrebe po socialni varnosti. Zato se mi zdi, da bi morali poskrbeti za socialne proračune, ki so res utrpeli veliko škodo. Brezposelnost se je povečala, prihodki so se znižali, s tem so se tudi socialni prispevki zmanjšali. To pa je resno ogrožilo evropski socialni model. V svojem poročilu pokrivam več vidikov dva sta ključna, najprej socialno varstvo za vse, to je prvi vidik, drugi vidik pa se nanaša na samozaposlene delavce in njihovo socialno varnost. Nakratko bom predstavila ključna načela, ki jih najdete v tem poročilu. Kot prvo bi rada povdarila, da moramo posodobiti oziroma šele razviti nekje modele socialne varnosti zagotoviti moramo ustrezno socialno varstvo za vse, predvsem moramo zagotoviti dostop do socialnega varstva za vse in sicer na podlagi nediskriminacije. Fleksibilno se moramo odzivati tudi na demografske spremembe, predvsem na demografske spremembe, ki se odražajo na trgu dela. Poskrbeti je treba za trajnostno in odgovorno financiranje tega varstva, še posebej v času krize predvsem se mi zdi, da bi morali zagotoviti ustrezne socialne storitve. Socialne naložbe so tiste, ki bi morale pomagati pri združevanju naših prizadevanj za izpolnjevanje socialnih in gospodarskih ciljev. Mislim, da bi morali predvsem gledati na izdatke na področju sociale kot na naložbe, ne pa kot na trošenje denarja. Poskrbeti je treba tudi za delovna mesta za mlade, ne smemo dis biti diskriminatorni do mladih delavcev, ne bi smeli omejevati njihovih pravic na tem področju. Države članice bi morale posvetiti posebno pozornost najbolj ranljivim osebam, invalidom, mladim, brezposelnim, enostarševskim družinam. Mislim, da bi vse te družbene kategorije morali ustrezno zaščititi. Države članice morajo poskrbeti tudi za to, da bodo socialne storitve bolj dostopne. Še posebej bi morale biti dostopne tistim, ki so najbolj ranljivi. Tistim osebam, ki potrebujejo dolgoročno nego ali oskrbo. Rada bi spostavila tudi nekaj težav, ki se pojavljajo pri dostopnosti tovrstnih storitev na podeželju. Dejstvo je, da se vse bolj pogosto soočamo tudi z izkoriščanjem delavcev, zato vas pozivam, da se bolj aktivno borite proti neprijavljenemu delu, da se borite proti prekernosti, ker bomo s tem zagotovili tudi večje socialno varstvo teh delavcev. Rada bi podarila tudi to, da kadarkoli vrčujemo, ni dopustno, da običajne delovne pogodbe nadomeščamo z atipičnimi delovnimi pogodbami, ki zmanjšujejo socialno varnost. Zato vabim komisijo, da spremeni uredbo, ki se nanaša na usklajevanje sistemov socialne varnosti. Komisijo tudi prosim, da analizira trenutno stanje. Predvsem bi morala komisija preveriti, kakšne spremembe so bile vnešene v nacionalno zakonodajo z področja dela. Te spremembe ne bi smele negativno vplivati na socialno varstvo delavcev. Temeljna načela z področja varnosti bi morala ostati veljavna, ne bi jih smeli kršiti. Sedaj pa še par besed o samozaposlenih delavcih. Sama veliko pozornosti posvečam tej tematiki v poročilu, ki sem ga pripravila. Kar nekaj tvegan obstaja na tem področju in jih ne bi smeli zanemariti. Sama narava dela se spreminja. Vse več je samo zaposlenih delavcev. Obstaja tveganje, da ta skupina delavcev ne bo zaščitena na ustrezen način, ko gre za socialno vprašanje. Pri tej kategoriji delavcev ugotavljamo, da nimamo na voljo poenotene opredelitve tega, kaj je to samozaposleni delavec, kaj je to neodvisno delo. Zato komisijo prosim, da pripravi jasno, nedvoumno opredelitev tega pojma, zato da bomo veliko lažje potem tudi opredelili atipično delo in vse ostale oblike samostojnega dela. Samo na takšen način bomo namreč lahko dosledno izvajali socialne pravice in ponujali socialna zagotovila. Natančno bi morali opredeliti tudi tako imenovane lažne samozaposlene delavce. Lažno samozaposleni delavci so tisti, ki izvajajo nelojalno konkurenco, poleg tega pa to lahko služi kot izgovor, da bi drugim delavcem odrekli pravice, ki jim po pravu pripadajo. Kar pomeni, da tudi na tej ravni obstaja tveganje, da bo prišlo do izkrivljena konkurenčnosti, do socialnega dumpinga, do kršenja pravic. Kateri so tisti najbolj pomembni vidiki, naj jih še enkrat povdarim. Glede na to, da nimamo skupne opredelitve, so stvari veliko bolj zapletene. Težje je usklajevati socialno varnost samo zaposlenih delavcev. Posledično to privede tudi do omejevanja mobilnosti teh delavcev. Premalo pozornosti posvečamo samozaposlenim delavcem in oblikam samozaposlitve. Potrebujemo bolj podrobne statističnega podatke z tega področja. Na podlagi teh podatkov bomo namreč lahko tudi veliko bolj učinkovito spremljali gospodarske dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne skupine samozaposlenih delavcev. Lažje jih bomo analizirali na podlagi meril, naprimer kakšna je starost, spol, socialni status teh delavcev. Mislim tudi, da ko govorimo o bolniški, o invalidnosti, o pokojninah, da bi morali za samozaposlene delavce bolje poskrbeti. Tisti, ki imajo status samozaposlenega delavca, bi morali nujno biti obveščeni o pravicah, ki jih imajo na podlagi statusa, poleg tega bi jih morali obvestiti o pravicah in obveznostih, ki pravzaprav izhajajo iz statusa samozaposlenega delavca. Mislim, da bi komisija morala poskrbeti za to vrstne informacije. Uh, Rada bi vas opozorila še na eno skupino samozaposlenih delavcev, ki je vedno bolj številčna. To so samozaposleni delavci, ki so gospodarsko neodvisni. Ti delavci so zaradi svoje narave dela zelo blizu zaposlenim delavcem, kar pomeni, da bi morale njihove socialne pravice biti primerljive z pravicami redno zaposlenih delavcev. Enako velja za socialno varstvo, ki ga ponujamo tem delavcem. S tem sem zaključila, se veselim pripomp poročevalcev v senci in ostalih kolegic in kolegov. Mislim, da bomo vsi skupaj lahko izboljšali to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Sedaj so na vrsti poročevalci v senci. Filip Benjan je prvi, ki se je javil, potem pa Marije, gospa Kornelisen in potem smo uh, pri koncu seznama, potem pa še morda komisija. Torej, Filip. <clears throat> Yes, uh, Hvala lepa. Torej, v čem je problem? Angliški prevod ni bil na voljo do včeraj pozno popovdne. Včeraj popovdne sem bil na trialogu, tako da sem dobesedno samo preletel to besedilo. Par področji bi lahko komentiral za to. Kar zadeva raven socialnega varstva in dostop do socialnega varstva. Uh, Tu gre za merodajno vprašanje, ampak vseeno ne smemo pozabiti, da gre tu v večji meri za področje, ki je pod nadzorom držav članic in v njihovi pristojnosti. Vseeno je dobro, da se o tem pogovarjamo, zato pa bi vas pozval, da se previdno lotevate te tematike. Države bi morale sprejeti konkretne korake za boj proti revščini in socialni izključenosti. Vesel sem, da, država, da poročevalka priznava tudi razlike, prihaja, do katerih prihajajo v državah članicah s tem v zvezi. Strinjam se s poročevalko, ki pravi, da je samo zaposlitev lahko nekaj pozitivnega z vidika fleksibilnosti na trgu dela, ampak vseeno mora biti samo zaposlenost dopolnjena z ustrezno ravnjo socialne varnosti. Ne vem, ali bo komisija uspela pripraviti pravno opredelitev tega, lahko si jo sicer prosimo, da to pripravi, pa bomo videli, kaj bo izumila. Težava je v tem, da je treba upoštevati različno davčno zakonodajo na ravni držav članic. Namreč obdavčevanje je v pristojnosti držav članic. Verjetno bomo težko oblikovali eno samo predelitev, ki bo ustrezala za sisteme obdavčenja, ki obstajajo na ravni držav. Poleg tega ni naloga komisije, da sankcionira delodajalce v primeru lažne samozaposlenosti. Komisija sicer lahko predstavi smernice za države članice. To je vse, kar sem se uspel do sedaj ogledati samo par kratkih pripomb sem torej imel, se pa že veselim konstruktivnega dela v prihodnih tednih. Hvala. <clears throat> Hvala lepa, Filip. Marija Kornelisen. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da v tem trenutku obravnavamo to poročilo. V času krize smo bili ne samo priča vse večjemu številu samozaposlenih delavcev, spremenila se je tudi motivacija teh delavcev, zakaj postajajo samozaposleni. Vedno smo menili, da ljudje izberejo samozaposleno zaradi tega, ker to omogoča večjo svobodo, zato ker lahko bolj inovativno delajo. Ampak vse več oseb je sedaj samozaposlenih zaradi tega, ker morajo biti samozaposlene. Delodajalci namreč ne ponujajo več ustreznih delovnih pogodb. Poleg tega so ženske bile prisiljene v samo zaposlitev, zato ker delodajalci ne omogočajo več eh, dovolj fleksibilnosti pri delu, ne ponujajo več varstva za otroke in tako naprej. Povrhu vsega prihaja do izkoriščanja samo zaposlenih delavcev, zato ker naj bi delodajalci ne bili odgovorni več toliko za samo zaposlene delavce. Na nizozemskem smo sprejeli odločitev, da bomo sprejeli prehodne ukrepe za Hrvate. Hrvati ne bodo mogli delati na nizozemskem brez ustrezne pogodbe. Zato bodo lahko k nam prišli samo kot samozaposleni ali napoteni delavci pri drugih pristopnih državah v preteklosti. Tega nismo počeli. Dejstvo pa je, da bodo Hrvati zaradi teh novih pogojev bolj ogroženi zaradi morebitnega izkoriščanja. Te stvari bi morali popraviti. Samo zaposleni delavci so tudi tisti, ki so v številnih državah članicah najbolj revni. Strinjam se z gospodom Benjonom, da bi pri kaznovanju lažno samozaposlenih lahko naleteli na kar nekaj ovir. Najprej bi morali opredeliti, samozaposlenost, potem samozaposlenega delavca. Mislim, da se več desetletij že o tem pogovarjamo na ravni unije. Lahko bi razmišljali tudi o tem, da bi znotraj mobilnosti lahko večjo pozornost dali samozaposlenosti na splošno. S tem bi poskrbeli za to, da bi v okviru mobilnosti prišlo do manj zlorab, še posebej, če bi samozaposlenost opredeljevali na podlagi države, iz katere prihaja samozaposleni delavec. Veselim se že nadaljne razprave s poročevalkami in poročevalci o senci. Hvala lepa, Mary. A, se želi kdo oglasiti a, iz Evropske komisije? Beseda je vaša, izvolite. Kratek bom, kajti tudi mi nismo imeli časa, da bi se spustili v podrobnosti poročila. Seveda so tu številne točke, kjer se strinjamo. A, socialno vlaganje je vlaganje ampak eh, potem je težko najti skupno definicijo. Rad bi povdaril tudi sledeče. Seveda je nezakonito delo in pa prisilje na samozaposlenost obhajanje zakonodaje in omenili ste številne pomembne stvari delali bomo na tem in eh, kolegi bodo predstavili tudi podrobnosti o ukrepih, ki smo jih že uvedli. Eh, v številnih pobudah in v številnih uredbah se dotikamo teh vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa eh, še. Poročevalka. Dekoju kolegom in dekoju kolegaj Filoj Benjon. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za vaše pripombe. Zahvaljujem se tudi komisiji. Države članice so tiste, ki nosijo odgovornost. Torej, v prvi vrsti so odgovorne države članice. Toda smo sredi krize in vemo, kdo je tisti, ki prvi trpi. Tiste skupine ljudi, ki sem jih omenila. In zato mora tudi Evropska unija dati signal, da je to nespremljivo. Kolegica Kornilis je spregovorila o tem, pa tudi predstavnik komisije. Torej, omenila sta vprašanje definicije. Vem, da je težko najti skupno definicijo ki bi veljala za vse države članice. Kajti v državah obstajajo različne definicije samozaposlenih. Tudi komisija bi lahko razmislila o merilih, po katerih bi lahko to vrednotili. Če bi imeli skupna merila, potem bi lahko dosegli nekakšno skupno definicijo. In vesela sem, da je gospa Cornelison to omenila že v odboru za ženske zadeve. Namreč temo eh, žensk eh, samozaposlenih. To je zelo, zelo kočljiva tema in eh, na tema moramo še delati. In potem bomo prav gotovo lahko predložili uh, takšno besedilo, ki bo uh, Eh, omogočilo določen preboj in nam, prisluhnila nam bosta tudi svet in um, komisija. Torej, 24. oktober je rok za predlog sprememb, 25. Eh, bomo to obravnavali, decembra pa bomo imeli razprava v našem uh, odboru in potem februarja bomo, bo to na dnevnem redu plenarnega zasedanja sedaj eh, naj bi bili na vrsti točki 15 in 16, toda dnevni red je bil spremenjen. Zato prehajamo k točki 13. Tukaj gre za ugodno okolje za podjetja eh, in zlasti se to nanaša na novo ustanovljena podjetja. Torej, kolegica McIntyre, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vesela sem, da se je eh, odbor eh, odločil za to eh, poročilo na lasno pobudo. In imamo že dve mnenji na tem področju. Eno se nanaša na dostop do financiranja in drugo se nanaša na znižanje birokracije. In obi mnenji uživata podporo tega odbora. Vsi razumemo, da je zaposlovanje ta hip največji izziv za Evropsko unijo. In res upam, da bomo lahko eh, nadaljevali delo eh, na tej podlagi, ki smo jo že dosegli. 90 milijonov delovnih mest v Evropski uniji zagotavljajo majhna srednja velika podjetja in to je velik potencial za ustvarjanje delovnih mest, za rast in za inovacijo. 58 odstotkov eh, novih delovnih mest v zadnjih desetih letih so ustvarila majhne srednje velika podjetja. To, da soočamo se s številnimi izzivi in eh, te sem poskušala omeniti v poročilo. Razdelila sem jih v številne kategorije, naprimer ustvarjanje delovnih mest, sposobnosti in spretnosti in pa podjetništvo. In kar se tega tiče, eh, je pomembno sledeče. Na 37 odstotkov je upadlo število tistih ljudi, ki se želijo samo zaposliti. To, da zelo pomembno je, da podjetniški duh gojimo od začetnih let in od začetka vse do univerze. In zato je treba omogočiti oziroma olajšati delo tistemu, ki želi ustvariti novo podjetje. V nekaterih primerjih mora dobiti drugo možnost morda eh, nekdo ni uspel prvikrat, ko je poskusil. Ta hip je zanimivo tudi to, da se zelo osredotočamo na eh, preglede se strani Evropske komisije ampak mislim, da se moramo osredotočiti na predloge za poenostavitev, kajti tako bi eh, eh, najbolje olajšali eh, obremenitev za podjetja. Pozdravljamo to, kar je storila komisija do sedaj. Kajti v zadnjih petih letih je komisija odpravila številne zakonodajne predpise. In na ta način uh, smo lahko uh, pri, uh, prihranili 27 milijonov funtov. In Gospod Baroso bo predložil predloge, kako bi lahko eh, skrčili eh, eh, zakonodajne predpise. Torej, ta predlog bo podal Evropskemu svetu. Ehm, v Združenem kraljestvu smo dobili poročilo v zvezi s tem, kako bi lahko odpravili pravila in pa eh, obremenitve, ki eh, se slabo vplivajo na konkurenčnost britanskih podjetij. Zlasti se to nanaša na izvoznike, na nova podjetja in pa na tiste, ki se širijo ali pa ki uvajajo nove proizvode. Ministrski predsednik je eh, pozval tudi eh, druge eh, ministerske predsednike naj uvedejo takšne predloge, da bi odpravili odvečno zakonodajo in sicer naj bi o tem govorili naslednji teden v Bruslu in to je korak, ki ga pozdravljam. Poslovneži so zdaj izrazili svoje poglede. Med drugim so rekli sledeče ideje Evropske unije so dobre, to, da izgubijo se, oslabijo se, ko se izvajajo. In to ima potem eh, slabe učinke. To smo slišali zelo pogosto. Poleg tega obstaja mnenje, da so eh, majhna podjetja eh, preveč obremenjena zaradi upravnih določil. V tem odboru smo slišali, eh, smo imeli javno predstavitev in slišali smo številna eh, stališča. To je bila ena zanimiva stvar, ki je včasih kontroverzna, namreč eh, varnost in zdravje pred delo. Naj bom povsem jasna. Naš cilj bi moral biti ta, da znižamo premenitev, ne pa da znižamo zaščito za delavce če znižamo kompleksnost in če majhnim podjetjem olajšamo um, spoštovanje predpisov, potem pravzaprav zaščita, uh, okrepimo zaščito delavcev. Seveda je tu širok spektr političnih stališč o tem, kako bi najbolje rešili brezposelnost in pa spodbudili zaposlenost. Mislim, da moramo ustvariti dobro vzdušje in eh, podlago moramo ustvariti v tem odboru. In seveda bom eh, kot vedno sprejela oziroma vključila, kar se da eh, veliko eh, pogledal. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci v zvezi s tem poročilom. Mislim, da je zelo pomembno, da predložimo konkretne predloge, ki jih lahko potem komisija države članice in podjetja spremejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mariji imam na seznamu uh, kot poročevalko v senci. Izvolite. Hvala lepa, eh, gospa poročevalka. Pravzaprav lahko v veliki večini Eh, podprem eh, predloge v zvezi s tem, kako bi podprli eh, majhna podjetja, kajti pomembno je, da nova podjetja dobijo prave informacije, da dobijo dostop do kreditov in tako naprej. Um, nekoliko različne mnenja imamo v zvezi z prožnim uh, trgom dela in to me ne čudi. Uh, Je pa tukaj eh, veliko stvari, eh, ki jih podpiramo, naprimer razširitev možnosti, da usposabljanja eh, na delovno mesto, potem podpiramo tudi to, da bi znižili upravno obremenitev. Obstajati pa mora tudi določena kontrola in preverjanje, kaj ti um, določene upravne predpisi so tu zato, da ščitijo delavce in to je v redu. In um, izobraževanje ob delu bi mladim omogočilo, da zberajo izkušnje na trgu dela. Uh, in na ta način bi tudi preprečili to, da bi izkoriščali mlade delavce kot tiste, ki so zelo poceni. Eh, mislim, da bi morali vključiti eh, določene preglede, določena varovala in mislim, da bomo ob koncu dobili dobro poročilo. Hvala lepa, Mari. Sedaj pa Sergio Gutierrez, eh, poročevalec v senci socialistov. Hvala, predsedujoči. Poročilo kot takšno vsebuje številne pomankljivosti, namreč ne upošteva dovolj MSP-jev kot eh, akterjev, ki lahko spostavljajo delovna mesta v Evropi. Poleg tega na neuronotežen način obravnava problematiko. Že kolegica Korneli se je to izpostavila, naprimer, kaj se dogaja s socialnimi stroški, kaj se dogaja z različnimi oblikami dela, ki se pojavljajo na trgu dela. Mislim, da bi lahko podprli to poročilo, vendar samo v primeru, da se bo med samimi pogajanji znotraj parlamenta poročilo precej spremenilo. Trenutni stroški predstavljajo velik del stroškov, ki jih nasploh nosijo MSP-ji. Kar petkrat se omenjajo socialni stroški, plačni stroški, ampak nikoli pa ne omenjate naprimer energetskih stroškov. V veliki meri številna podjetja v industrijskih sektorjih plačujejo enak znesek za energetske stroške kot za socialne stroške. Potem je treba upoštevati tudi probleme MSP-jev v Evropi. MSP-ji imajo fiksne stroške, bolj konkretno gre za fiksne plačne stroške. Če želimo zagotoviti dostojno plačo za delavce v MSP, jih moramo storiti več. Potem je tu vprašanje socialnih prispevkov, potem je tu vprašanje pokojninskih prispevkov. Vzpostaviti je treba nova delovna mesta, ampak če bomo upoštevali samo ene vrste stroškov, bomo s tem omejevali možnosti, ki jih imamo. Ne morate upoštevati samo socialnih stroškov, plačnih stroškov, ampak tudi energetske stroške. Tako kot poročevalka tudi sam menim, da bi morali nekoliko spremeniti pravila, ki jih imamo na voljo. Oklestiti je treba birokratske postopke. V razpravi se je to že izpostavilo v poročilu tudi piše, da obstajajo precejšnje razlike ne samo v samem tolmačenju, temveč tudi v sami vsebini, kaj pravzaprav nameravamo doseči s pravili. Če želimo olajšati te upravne postopke, če želimo stvari poenostaviti, kot pravi to poročilo, če želimo poenostaviti, naprimer, vzpostavljanje podjetij in nadaljne razvijanje podjetij, potem moramo več pomoči nuditi tudi MSP-jem. Bolj konkretni bomo morali biti, zlasti, ko bomo dajali predloge na mizo. Če bomo vse omenjali samo nasploh, naprimer, ko govorimo o direktivi o delovnem času, o zakonodaji z področja zdravja in varstva pri delu, o agencijah za začasno delo. Ne vem, bolj konkretni moramo biti, sicer bomo samo odprli vrata za vse večjo neurejenost. Mislim, da je to skrajna meja, preko katere ne bomo šli. Obstaja tudi nekaj vrzeli, ki se v osnutku poročila ne omenjajo. Na tem bi morali delati. MSP-ji imajo v vsej Evropi težave z financiranjem. Nimajo dostopa do posojil, še posebej na jugu Evrope. Poleg tega, če že imajo dostop do posojil, vedno najemajo posojila po visokih obresnih merah. Tudi centralno banko bi morali to omeniti, kajti te zadeve se premalo omenjajo v poročilu. Dejstvo je, da majhna podjetja in srednje velika podjetja ali nimajo dostopa do posojil ali pa posojila najemajo zelo drago, kar pomeni, da s tem avtomatično dajemo prednost večjim podjetjem. Nikjer ne omenjate pobude, ki smo jo podali pred nekaj meseci, naprimer, da bi del sredstev iz sklada za nudenje jamstva mladim namenili za to, da se izboljša samo zaposlenost mladih, še posebej v tistih državah, kjer je brezposelnost zelo visoka. Lahko bi imeli naprimer tudi programe Evrope, s katerimi bi spodbujali dajanje posojil podjetjem. V poročilu prav tako ne najdemo problema, s katerim se soočajo MSP in je vezan predvsem na inovativnost. Če podjetja niso inovativna, ne morejo izboljšati svoje produktivnosti, ne morejo biti bolj konkurenčna, ne morejo znižati stroškov dela. Tega se ne omenja, kar pomeni, da ste izključili cel del tega novega gospodarstva, ki se razvija. In ta velik del novega gospodarstva vsebuje tudi socialno razsežnost. Veliko nas skrbi tudi težava z lažnimi samozaposlenimi delavci. V Evropski uniji je premalo delovnih mest, še posebej v nekaterih državah, pa so osebe, ki so dolgotrajno brezposelne in ki iščejo delo, prisilili, da se samo zaposlijo ali pa da vzpostavijo MSP. S tem so samo povzročili dolgoročno brezposelnost. Nekateri delavci enostavno ne želijo biti samo zaposleni, zato ker bodo potem gospodarsko odvisni, ampak druge možnosti nimajo, kot to, da postanejo samo zaposleni, sicer izpadejo iz trga dela. V Evropski uniji je ta problem vse bolj pereč, zato se mi zdi dobro, če bi v poročilu o tem govorili, zato da bi ponudili tudi alternativne rešitve. Naj zaključim. Zaključil bom enako, kot sem govoril že na začetku. Če se to poročilo ne bo znatno spremenilo v določenih vidikih, naša skupina poročila ne bo podprla. Hvala. Ja, cenam, hab... Hvala lepa, Seržo. Še dva sta na seznamu govornikov. Filip Benjan za liberalce in Šaba Öri za ELS. Potem bo na vrsti komisija. Potem pa bo a, razpravo zaključila poročevalka. Filip. Hvala lepa. Uh, gospod Debaka je poročevalec o senci tukaj v zvezi s tem, ampak uh, poročilo je sprejel preden je odpotoval v Talin. Um, komentar se nanaša na stvari, ki si jih želi v poročilo. Strinja se s sledečem. Majhne in srednje velika podjetja so hrtenica gospodarstva in uh, države članice morajo uh, uvesti ukrip, uh, okvir, ki bo omogočal uh, podjetjem, da nastanajo in da rastajo. Uh, Naj pa povdarim, da moramo biti predvidni, da ne bo kar še eno poročilo o majhnih in srednje velikih podjetjih, pri čemer se ne bo veliko spremenilo v praksi. Treba je izboljšati dostop do financiranja. O tem smo glasovali začetek leta. Komisija je predstavila tudi akcijski načrt o podjetništvu. Toda do sedaj. Eh, so se podjetniki še vedno prateževali, da se položaj ni izboljšal. Torej čas je, da ukrepamo, ne pa, da eh, sprejemamo vedno nove dokumente. V poročilu bi si morali pogledati prioritete in opredeljuje štiri področja prioritet. Prvič, treba je izboljšati dostop do financiranja na trajnosten način ne kratkoročni ukrep, ampak potrebujemo resnične reforme, ki bodo privlačile kapital in pa vlaganja. Drugič, izobraževalni sistem. Eh, potrebujemo takšen izobraževalni sistem, ker bodo učitelji kvalificirani in pa tak sistem, ki je prilagojen potrebam po poslovnih sposobnostih. Hkrati pa je treba vključiti eh, podjetnike v izobraževalni sistem. Podjetništvo. Potem tretjič, treba je a, znižiti upravno obremenitev za majhne srednje velika podjetja. Gospod McIntyre je to že omenila in sicer na začetku, na stopnju ustanovitve in kasneje. Hkrati pa je treba zagotoviti, da nova zakonodaja na vseh ravneh ne bo eh, uvedla nove obremenitve za majhne srednje velika podjetja. In četrta točka. Potrebujemo visoko eh, prožen eh, delovni trg z varnostno mrežo. Tako bomo aktivirali več ljudi na trgu dela. To je potrebno, zato da bomo imeli dobro in kakovostno delovno silo. Brez tega podjetje podjetja oziroma podjetniki ne bodo nikoli dobili možnost, da bi njihova podjetja rasla. Veseli se razprave v naslednjih tednih. Hvala lepa. In zadnji govornik, Šaba Ori. Hvala lepa. Kratek bom. Želel bi povedati samo sledeče. Filip Bolan je poročevalec v našem imenu. Um, glasovanje potekajo danes tudi v drugih odborih in pač moramo biti tudi tam. Uh, gospodu ni uspelo pravočasno priti nazaj. Uh, obstaja, lahko pa povem, da obstaja velik interes za to poročilo in uh, v našem imenu se bo seveda s tem tudi ukvarjal. Hvala. Hvala lepa. Gospa Olivus iz Evropske komisije, izvolite. Yes, uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Komisija zelo pozdravlja to poročilo, ki se osredotoča na najpomembnejša vsebinska vprašanja. Kako bi lahko, lahko, lahko bi EU prispevala k dobremu okolju za um, nova podjetja, ki ustvarjajo nova delovna mesta. Na to se osredotočamo pri naših politikah. Poročilo povdarja poglavitne dejavnike, kot je naprimer dostop do financiranja uh, sposobnosti in uh, spretnosti. To so poglavitne stebre naše industrijske politike. Majhne srednje velike podjetja so hrpenica uh, gospodarstva in januarja je Evropska komisija sprejela akcijski načrt za izkoriščanje oziroma za to, da bi izkoristili podjetniški eh, duh v Evropi. Kar se tiče boljše eh, uprave, Evropska komisija bo upoštevala eh, posvetovanje oziroma javno predstavitev o poglavitnih obremenitvah za majhne srednje velika podjetja. 2. oktobra je komisija sprejela drugi zelo pomemben korak za to, da bi bili zakon Evropske unije lažji. Komisija je sprejela eh, sporočilo in opredelila eh, nove ukrepe za poenostavitev ali pa umik eh, zakonov Evropske unije. Na ta način bi potem znižili upravno obremenitev za majhne srednje velika podjetja in pomogočili, da bi se izvajanje zakonov olajšalo. Glavna vloga komisije je ta, da zagotovi okvir, tako da bi spodbudili nove, nova podjetja Ehm, tako bi lahko tudi eh, umikali ovire za ustvarjanje delovnih mest in pa za nova podjetja. Ehm, podjetniki, podjetja so bistvenega pomena za to, da obudimo rast v Evropi vsi moramo biti učinkoviti na, oziroma treba zagotoviti učinkovitost na vseh poglavitnih področjih. To vključuje vse eh, ravni, eh, tudi evropska raven je pomembna. Hvala lepa. Hvala lepa. In eh, gospa uh, Antija McIntyre bo sklenila razpravo. Poročevalka. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Mariji, hvala lepa za vašo podporo. Vem, da obstajajo področja, kjer se ne bova strinjali, ampak vendarle se veselim vaših predlogov. Sprememb. Potem gospod Gutierrez, Sergio. Da, poročilo ima pomankljivosti. In Veselim se predlogov sprememb eh, energetski eh, stroške oziroma cene energentov. To je zelo pomembna točka. To, da vredno se zavedate omejitev poročila na lasno pobodo. Torej, na voljo je eh, zgolj nekaj strani, torej obstajajo določene omejitve za prvi osnutek. Tudi sama bi lahko spremenila svoje mnenje, lahko ste pripričani. Odstavek 13 se nanaša na financiranje. Če eh, želite še delati na tem, to pozdravljam. Zahvaljujem se Filu in pa gospodu Debako za eh, njun interes in veselim se eh, predlogov sprememb za vaše strani. Zahvaljujem se tudi gospodu Örju, ki je govoril v imenu eh, Ulija. Eh, tudi eh, hvala vam za interes. Mislim, da lahko odbor marsikaj doseže če bomo združili vse te vidike v enem poročilu in če bomo dodali naš eh, glas drugim, ki a, eh, a, eh, prispevajo k predlogu komisije. V Evropski uniji so velike razlike, to priznavam, in povdarila sem eno stvar. Obstajajo zelo velike razlike glede števila dni, ki jih potrebujete za ustanovitev podjetja. Naprimer, na Malti 40 dni, v Združenem kraljestvu 13. Zato bi bilo dobro, če bi uvedli instrument eh, delitve oziroma širjenja dobrih praks. Sklenila pa bi takole. Ustvarjanje podjetij, zato bi znižili stopla brezposobnosti, je izredno pomembno. V moje lastni regiji smo včeraj slišali napoved, da um, je bilo v zadnjem četrletju ustvarjenih 13 tisoč novih delovnih mest. Uh, in takšnih številk si želim povsod po Evropi in takšnega pristopa. Hvala lepa, gospa poročevalka. Rok je 4. november ob 12. Do takrat morate vnesti predloge sprememb. Decembra bo potekalo glasovanje v odboru, januarja pa bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. Richard Havel bo sedaj dobil besedo, ker bo moral kasneje zapustiti dvorano. Pravi, da bo zelo, zelo kratek. Richard, beseda je vaša. So much, being... Hvala lepa. Hvala lepa, da ste tako prožni glede časa. Um, že eh, leta delam na družbeni odgovornosti podjetij. Tu je en element, ki je pomemben, to je zahteva za preglednost, kar se tiče vpliva podjetja na socialne in okoljske zadeve. V tem odboru, ne glede na politične skupine, smo se strinjali v zvezi s tem, da se mora to odražati v letnih poročilih. In uh, v preteklem letu smo v tem odboru eh, obravnavali poročilo v zvezi s tem in eh, komisar Barnje je eh, predložil tudi predlog v zvezi s tem. Hvala lepa za to, da sem jaz tisti, ki lahko zapišem mnenje. Danes je prva izmenjava mnen. Ampak kratko bom šel čez blago sprememb. Najprej, kar se tiče uh, verige uh, a, dobavne verige. Vsi se boste strinjali, da je to poročilo pač omenjeno na operacije glavnega sedeža v državi gostiteljici. Večina, a, večina vprašanj, ki se nanašajo na družbeno odgovornost, se dogaja vzdolž dobavne verige. Podjetje bi moralo poznati vsakega podizvajalca, vsak korak v dobavni verigi in eh, tu bi moralo delovati. Podjetja bi morala vedeti, kje je vpliv največji okoljski in pa socialni vpliv. In uh, to uh, se odraža tudi v mojih predlogih sprememb. Potem gre tudi za to, da bi uvedli nek mednarodni okvir. Tukaj v zvezi s tem so različni pogledi ne želimo biti preveč pres, preskriptivni. V zvezi s tem sem uvedel eh, dva eh, predloga sprememb. Napre, ja, tukaj gre za eh, določene smernice, naprimer smernice OECD in pa določene druge pobude v zvezi s tem. To sem navedel v uvodne navedbe. Lahko bi to imeli tudi v pomi počrta v zvezi z, kar se tiče členov. priporočam to, da priporočimo izvajanje obveznosti oziroma obveznosti, ampak da eh, države članice potem povijo, kako ukrepati. Verjetno se bo odbor s tem strinjal. Priporočam, da bi imeli smernice. Naprimer imamo smernice, kar se tiče finančnih pravil, niso zavezojoče, ampak so uvedle določeno gotovost in preglednost. In glede na to, da gre za to, da bi uh, uh, vključili podatke o socialnem, človeškem in okoljskem vplivu v poročanje, se mi zdi, da bi to lahko zagotovili. Želim zagotoviti, da se določene stvari iz, iz um, skupnosti ulagateljev so predstavljene na letnih uh, srečanjih podjetij. Mislim, glede na to, da je to predlog investitorjev, mislim, da bi morali to vzeti resno. Vem, da nimam veliko časa in eh, omejil se bom samo še na nekaj. Ljudje vedo, da podpiram načelo integriranega poročanja. To je globalno uh, gibanje. To je nekaj, kar se bo vredno uvedlo tekom desetih let. Toda celo, kar želimo doseči, ni socialna politika. Nočem reči, da imajo te razsežnosti, oziroma te razsežnosti imajo finančni vpliv. Uh, in podjetja morajo to razumeti in morajo to vključiti, vključiti v svoje poslovne odločitve. In številna podjetja so vodili na tem področju. Želim uvodno navedbo, ki pravi, da spodbujamo države članice, da izvajajo to direktivo na takšen način, ki je skladen s cilji integriranega poročanja. Nihče ne more biti eh, proti temu, to je zelo prijazno podjetjem in to bo hkrati signal. Torej, to so moja poglavitna eh, priporočila, ampak eh, seveda se veselim drugih mnen. Odgovarjal pa bom na vprašanja kolegov. Hvala. Hvala lepa, Filip Benjen in Tomas Mann. Filip. Sorry, uh, yes, this is, uh, this is Philip Debacker's uh, Filip Debako eh, je znova tisti, eh, ki je prestojen za to in izbral si je eh, dob, dober dan, da je odpotoval v Talin. On pravi sledeče. Um, ehm, družbeno odgovornost podjetij lahko ustvarja konkurenčne prednosti. Torej, da bi to podjetje ob, objavljala, je dobra stvar samo um, manj kot 10 odstotkov objavlja redno uh, okoljske in pa socialne informacije. Vprašanje je, zakaj? Ali zato, ker niso prepričana o dodatni vrednosti ali pa, to, uh, ali pa se bojijo upravne obremenitve v zvezi s tem? takšno poročanje bi moralo potekati, ampak na prostovoljni ravni. Kaj pa se tiče upravne obremenitve, Filip eh, se je vesel zaradi predloga, da bi bila majhna in srednja velika podjetja eh, izključena iz te obveznosti, kajti enostavno nimajo dovolj osebja, da bi to lahko zagotovila. Filip pozdravlja tudi predlog komisije eh, v zvezi z prožnostjo podjetij tako da lahko bi res zmislili o širšem pristopu, kot je bil izvorno predložen. Filip eh, povdarja tudi sledeče. Eh, eh, veljati morajo enake pogoji za vsa podjetja v Evropi. Filip pa se veli, veseli razprave sa kolegi v prihodnosti. Hvala lepa, Filip. Sedaj pa bom tudi sam podal svoje mnenje in bom nekoliko opustil svojo vlogo predsedujočega torej že leta sodelujem z poročevalcem v zvezi s tem izdelal, torej tokrat sem se odločil za kompromis. Kar se tiče prostovoljnosti in prisile, samo dejstvo, da je družbena odgovornost podjetij nekaj, kar je sedaj sestavni del kulture podjetij. Smo, na ta način smo marsikaj dosegli v številnih državah, v številnih delih sveta. Benjamin je opozoril tudi na konkurenčnost eh, in zato lahko to tudi spodbujamo. Kajti podjetje nosi odgovornost za družbo, za delojemalce nosi odgovornost tudi za uh, vire. Zato mislim, da je to dobro. Na vsak način moramo ohraniti prostovoljnost. Richard v svojem zadnjem poročilu si izkoristil priložnost, da nisi določil, ali naj bi bilo to prepisano ali um, prostovoljno. In to je dober most. Poštena podjetja se morajo na to šele pripraviti večja podjetja lahko to lažje zagotovijo, ampak tudi srednje velika podjetja morajo delati na tem. Ne smemo pa hkrati uvajati tudi visokih upravnih eh, ovir. Tako bomo zagotovili izvajanje. Veliko smo storili na tem področju in želimo pomagati podjetjem. Rečemo jim, postanite konkretni in s tem smo veliko dosegli in mislim, da je to dober signal. Kratek bom, kaj ti vem, da nimamo več veliko časa. Ali želi besedo morda kdo iz Evropske komisije? Pravzaprav nikogar ne vidim. Ne? Dobro. Richard, tvoja je zadnja beseda. Hvala. Strinjam se za vami. Eh, dobro je, da imamo kompromis. Prav, imaš in posem se strinjam, prav imate in posem se strinjam z vami predlogi sprememb so skladni s tem, v zvezi s čemer smo se strinjali v lanskem letu. To so isti kompromisi v zvezi z istimi temami. Vesel sem, da se bom lahko zasebno srečal z vami ali s komarkoli drugim, da bi o tem razpravljali. Ljudje eh, poslušajo to razpravo. Um, in zato bi vas rad pozval k temu, da upravljate besedo eh, spoštovanja in razlaganja. Kot veste, imeli, je bila v Združenih narodih cela razprava v zvezi s tem. To so potem sprejele mednarodne organizacije, Evropska komisija in tako naprej, da bi morali imeti pametno mešanico, ne pa obvezno proti prostovoljnemu. V realnosti obstaja kompromis, ampak res mislim, da predstavljate um, kompromis, ki je širše prisoten. Kar sem povedal tukaj, oziroma včeraj smo imeli konferenco pod vodstvom danske vlade in tukaj je šlo za eh, danski zakon o eh, spoštovanju in razlaganju. 98 odstotkov podjetij se odloča, da bo te standarde objavljala. In to kaže, da je lahko to vrstno poročanje dobro za družbo, dobro za okolje, ampak da je lahko dobro tudi za podjetja. In dobro je, da ljudi spodbujamo k temu. Naprimer, velika podjetja, farmacevtska podjetja um, podpirajo ta pristop. Številni iz uh, poslovnih skupnosti zelo podpirajo to. In končno še nekaj, kar se tiče področja uporabe in pa izključitve eh, majhnih in srednje velikih podjetij. S tem se posem strenjam. Dobavna uh, veriga ima tukaj pomemben, uh, pomembno ulogo. Mislim, da moramo zaščititi majhne srednje velika podjetja, kajte velika podjetja ne smejo odrivati odgovornosti od sebe. Uh, vključiti moramo majhne in srednje velika podjetja. Torej, govorimo o integriranemu poročanju. Torej, to je globalno gibanje. O tem se razpravlja na eh, ravni eh, Združenih narodov. 60 tisoč podjetij po celem svetu je to sprejelo. In po mojem mnenju tukaj ne gre za uvajanje evropskih standardov. Eh, komisar pravi, da obstajajo obstoječi nacionalni standardi in pa mednarodni standardi in da je to pravzaprav način, da jih podbujamo. In mislim, da je to pravi pristop in to tudi podpiram. Hvala lepa. Hvala lepa, Richard. Hvala lepa, Richard. Rok za predlogo sprememb je 24. oktober ob 12. 5. novembra bomo o tem razpravljali in tudi 25. novembra. 26. novembra pa eh, bomo potem eh, glasovali odbor Juri, eh, oziroma glasovanje bo potekalo odboru Juri, ki je matični odbor. Februarja pa bo to na dnevnem redu plenarnega zasedanja. S tem smo zaključili sa točko 19, zdaj pa se vračamo ka točki 16. Gospa Šontije bi morala biti tukaj, ampak Šaba Öri jo bo nadomeščal. Izvolite. Ker sem sorta uh, Enneku Elizabet. Uh... Najlepša hvala. Elizabet se upravičuje. Vendar pa poteka parlamentarni dogodek v njenem volilnem okrožju in nažalost mora biti prisotna. poročilo bo lahko podpreti, ni preveč zapleteno, govorimo o e, spremembi določila sveta in gre pravzaprav za mnenje. Pristojni odbor je odbor regi in naše poročilo bo odziv na poročilo oziroma na mnenje Jana Olbrihta iz odbora regi parlament podpira dodatno financiranje iz Evropskega socialnega sklada. Spomnimo se vrha 26. in 27. junija, ko so predsedniki vlad in držav sprejeli odločitev glede tega. Govorimo tudi o škodi, ki jo je povzročila kriza. Poleg tega govorimo o proračunu za obdobje leta 2014 eh, do 2020. Obravnavamo različne zneske, 84 eh, milijonov, potem 25 milijonov evrov za Italijo in tako naprej in tako naprej. Govorimo o državah, ki imajo više brezposelnost od evropskega povprečja. veliko škode je povzročila kriza in skušati moramo najti kompromis, zato so se države članice odločile, da bodo zagotovile to dodatno financiranje eh, teh držav. Elizabeth se vsekakor strinja s tem, kar je zapisano v poročilu Olbricht, ne želi vložiti nobenih predlogov sprememb. In Razen, če to v našem interesu ne smemo zvlačevati tega postopka in ti ukrepi morajo stopiti v veljavo, eh, kar se da hitro. Elizabet bo podprla to poročilo iz odbora regi in do 22. oktobra imate še možnost eh, za vložitev predlogov sprememb. 25. oktobra bo to poročilo obravnavano, če se pravilno spomnim. V tom vas pripričam, sem, da lahko ti potrdiš časovnico. No, to je vse, kar sem želel povedati. Nobenih predlogov, sprememb in popolna podpora. No, zanima me, ali tudi Alessandro ne bo podal nobenih predlogov sprememb. No, predsednik, jaz para. Ne, ne, predsedujoči. Povedati, želim povedati samo to, da skupina socialistov ne bo uložila niti enega samega predloga spremembe, kaj ti zadeva bo stopila v veljavo še pred 31. decembrom letošnjega leta, zato ker želimo, da bi programe čim hitreje stekli in zato ne bomo vlagali predlogov sprememb. Hvala. Prima, tisti, ki želite vložiti predloge sprememb, rok za vložitev je 22. oktober ob 12. v angleščini lahko vložite. Drugače ne gre, mogoče ne bo potrebnih nobenih predlogov sprememb, ampak ne želim vnaprej predvidevati. 5. novembra pa bomo to obravnavali. Potem pa čaba je beseda ponovna tvoja, kajti na vrsti je 17. točka dnevnega reda in to točko bi moral predstaviti kolega Kosa. Gre za sedmo in osmo poročilo Evropske komisije o napredku na področju kohezijske politike EU ter strateško poročilo 2013 o izvajanju programov obdobja 2007 do 2013. Najlepša hvala, Tomas, ja, Adama, ko se ni cel teden, zato tudi danes ni z nami, vendar me je prosil, da vam posreč, posredujem glavna sporočila v zvezi z eh, to temo. Kohezijska politika Evropske unije v obdobju, ki ste ga omenili, je tema tega poročila. Gre za sedmo in osmo poročilo Evropske komisije in s tem se tudi ukvarjamo v uh, tem poročilu. Sedmo in osmo poročilo uh, Adam pozdravlja in meni, da si mora kohezijsko poročilo za leto 2014 ogledati dolgoročni vpliv eh, gospodarske krize in pa eh, nasloviti kohezijo med eh, državami članicami. Ta namreč vedno bolj upada in s tem se moramo ukvarjati. Veliko je težav. Velik, visok odstotek študentov imamo, ki predčasno prekinejo šolanje. Eh, ogledati si moramo cilj desetih odstotkov. Poleg tega moramo poskrbeti za usposabljanje mladih, eh, za njihov vstop eh, v trg delovne sile in vemo tudi, da pomankanje kvalifikacij vodi k temu, da mladi ne najdejo delovnega mesta in to potem posledično vodi v revščino. Komisar govori tudi o Eh, posledicah analize, ki je bila izvedena in o tem, da so možnosti tudi za dobro usposobljeno delovno silo v Evropi precej slabe in da se še poslabšuje, tako da moramo situacijo spremeniti. Adam Kosa poudarja, da je na določenih območjih brezposelnih pod šestimi odstotki in to drži. že desetletja se nekako sučemo okoli te ravni. Znotraj držav članic pa obstajajo problematična področja, kjer je stopnja zaposlenosti zelo, zelo nizka. Torej, poskrbeti moramo, da bo vedno več državljanov imelo delovno mesto, kajti če želimo, da državljani plačujejo za socialne storitve, potem morajo seveda eh, biti tudi zaposleni. To vpliva tako na zdravstveni sistem, na socialni sistem, kakor tudi na druge vidike. Potrebujemo višjo stopno zaposlenosti, le na ta način bomo lahko pokrivali te stroške. Vidimo lahko, da prihaja do resnih primankljajev. Potem pa Adam Kosa opozarja še na tako imenovani urbani paradoks če si ogledate kazalnike. Potem lahko vidite, da izgleda, da so določena področja, predvsem mestna področja, pa tudi podeželska področja v boljšem položaju, kot v resnici so. V velikih mestih eh, je prav tako veliko pomankanja, tukaj govorimo o mestih eh, v gospodarsko bolj razvitih državah. V teh mestih živijo družine, eh, ki imajo težave z eh, iskanjem delovnega mesta, veliko je staršev samohranilcev, veliko je takšnih, ki živijo sami. In prav posebno pozornost je potrebno nameniti to vrstnim skupinam državljanov. Zagotoviti moramo dovolj informacij, poskrbeti za uspešno komunikacijo in odstraniti vse morebitne ovire. Adam se še prav posebej posveča tej temi. Poleg tega pa pravi, da potrebujemo tudi objektivne, primerjalne kriterije, ki bodo upoštevali tudi eh, demografske izzive in Adam je pripravljen na konstruktivno sodelovanje pripravljeni vključiti konstruktivne predloge sprememb v svoj osnutek. Prihodni teden se vrača in z veseljem se bo o tem pogovarjal s kolegi in sprejel tudi kompromis, če bo to mogoče. Najlepša hvala. Nihče se ni javil k besedi. Kaj pa komisija? Ne. Ja. Izvolite. samo kratek komentar eh, glede regij. Eh, pozdravljamo komentarje, ki smo jih slišali tukaj danes. V šestem kohezijskem poročilu bomo skušali eh, nasloviti ta dolgoročna vprašanja. Čeprav je težko govoriti o krizi, ki se še ni zaključila, ni še za nami povsem recesija, še manj pa je za nami revščina zaradi tega Mislim, da ne bomo mogli zajeti vsega, vendar pa bomo tudi po tem poročilu eh, še naprej eh, raziskovali vplive krize na mesta in regije. Mislim, eh, gospod Dijkstler, da poznam Šabi Dijkstler, da je to športnica, če se prav spomnim. 24. oktober ob 12. uri je rok za vložitev predlogov sprememb. Razpravo pa bomo imeli 26. novembra za glasovanje. Regi bo to obravnaval januarja in februarja bomo to obravnavali v okviru plenarnega zasedanja. To je bila točka 17. Sedaj pa smo pri točki 18. Tudi to je poročilo Adama Kose in tokrat ga zastopa Edith Bauer. Najlepša hvala gospod predsedojoči. Mnenje kot takšno. se nanaša na poročilo Luja Mišela, ki ne zahteva tega, kar bi pričakovali, osredotoča se na to, kaj lahko storimo v prihodnosti kaj lahko starimo, kaj bi morali storiti, kako lahko spremenimo pogodbe in tako naprej. Torej, govorimo o poročilu, ki se v polovici nanaša na to, v drugem delu pa o, govori o enakosti, svobodi, um, o dostojanstvu, o pravičnosti do državljanov. Nikoli se nismo srečali s podobnim uh, poročilom v preteklosti, zato ne vemo, kako naj se odzovemo, kaj ti to presega okvir, ki ga imamo za obravnavo tovrstnih tem. Mnenje eh, seveda naslavlja ta problem in Adamovo mnenje kar zadeva osnutek, se osredotoča na tolmačenje temeljnih pravic eh, na področju zaposlovanja in socialne politike. Iz tega razloga eh, Adam meni, da bo poročilo Mišelj moralo objektivno prispevati k tem področjem in s tem se strinjam. Zelo težko bi bilo za ta odbor, pa tudi za odbor uh, Juri, uh, da bi se ukvarjali s tem poročilom, kaj ti rešiti moramo, pravzaprav dilemo, ki je ne moremo rešiti. Prepričam pa sem, da bodo kolegi. Pripričana pa sem, da bodo kolegi uložili eh, predloge sprememb. Kolege pa bi prosila, da se v prvi vrsti osredotočijo na teme, ki so povezane s socialno dimenzijo in pa z zaposlovanjem. Kaj ti to je naša naloga? Na to se moramo mi osredotočiti. Najlepša hvala.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 Ne morem govoriti v imenu delovne skupine, ker se še nismo seznanjali z besedilom. Birgit Cipel je poročevalka v Senci, še vedno čaka na poročilo, zato da bomo kasneje vložili predloge sprememb. Sem pa prisluhnil tej predstavitvi. Slišal sem, kako razmišlja Adam Kosa, očitno se bo osredotočil na socialne pravice, temeljne pravice, torej socialne pravice, s tem se strinja tudi naša skupina. Na tak način bomo temu poročilu dali dodano vrednost, zato ker bo tudi naš odbor lahko predstavil svoj pogled. Iz oddaljene španske regije bomo prav tako podali kakšen predlog spremembe, kolikor vem, morate še počakati na prevode potem. Mislim pa, gospod da bi gospod Koša moral paziti na nekaj, kar je bilo do sedaj očem skrito. Pri razmišljanju o temeljnih pravicah vedno razmišljamo o pravicah posameznikov, ampak ko govorimo o socialnih pravicah, obstajajo socialne pravice, ki so tudi kolektivne pravice, pravica do združevanja v sindikatih, pravica do stavke in tako naprej. To so kolektivne pravice pravice. Kot prvo imamo na voljo individualne pravice, potem pa še kolektivne pravice. In kolektivne pravice potem na nek način zagotavljajo tudi individualne pravice. Upam, da bo kolega Kosa v svojem poročilu to tudi povdaril. Nekaterih stvari še niso dovolj dobro ocenili, vrednotili in branili na evropski ravni. Na tisoče delavcev sklepa kolektivne pogodbe in so kolektivno zaščiteni, ampak na ravni posameznika pravic ne uživajo. Paziti pa moramo, da ne bo prišlo do socialne izključenosti, revščine in tako naprej. Skupina socialistov bo skušala vložiti predloge s tem v zvezi in že prihaja naš predsedojoči, aha, no prepričan sem, da bo prevladala pregovorna liberalna logika, populistična logika in upam, da bo tudi skupina ELS podprla naše predloge s tem v zvezi. Hvala. <clears throat> Hvala lepa za vaše razumevanje. Včasih se pač zgodi kaj podobnega. 24. oktober ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 5. decembra bomo o tem razpravljali in 5. decembra bomo o tem tudi glasovali. Edith Bauer pa ima besedo še za konec. No, samo en stavek, če dovolite. Besedilo osnutka mnenja je objavljeno na spletu Evropskega parlamenta v kar nekaj jezikih, tako da ga bodo poročevalci v senci, senci z lahkoto našli. No, dobro. Zdaj pa zadnja točka na dnevnem redu. To je točka 22. Gre za pogajanje s svetom o skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim FEAD. Ema Kostelo. In e, mislim, da nam bo Alejandro v njenem imenu povedal nekaj prav posebej pomembnega. Debuel kolegica Castelo je morala iz dvorane zaradi avionov ali ne vem čem. Mi je pa dala navodila, da vam posredujem informacije v zvezi s pogajanji, ki so potekala včeraj zvečer. Poleg tega moram posredovati informacije, ki jih je svet sprejel v zvezi s tem skladom. Novice so izjemno dobre. Namreč obrali so enako smer kot naš odbor. Sklad je dosedaj bil nekoliko ogrožen, ampak te grožnje so sedaj odpadle. Sklad bo še naprej ostal, zato ker je namenjen pomembni kategoriji državljanov. Pomemben je ta sklad zato, ker ponuja hrano in druge oblike pomoči. Tisti, ki ste sodelovali v našem odboru pri razpravah o tem skladu, veste, da obstaja precejšna zmeda, da ne vemo, v kolikšni meri bodo države prostovoljno prispevali, v kolikšni meri ne. Očitno je, da bodo sedaj vse države sodelovale. Vsaka država bo prispevala 3,5 milijonov evrov, na voljo bo še milijarda dodatnih evrov, strani tistih, ki bodo želeli dodatno prispevati. Emer Kostelo pravi, da se stvari dobro premikajo naprej. Poleg tega pa so upoštevali tudi našo željo, namreč da bi upoštevali pomembno vlogo, ki jo igrajo različna partnerstva pri uporabi sredstev iz tega sklada. Manjšo težavo sicer imamo in verjetno bomo morali to razrešiti še na naslednjem sestanku. Bomo videli. Svet želi, da bi okrepili okvir tega sklada razširili, da bi področje uporabe razširili tudi na druge dejavnosti. V tem skladu govorimo o nudenju pomoči v obliki hrane in drugih nujnih življenjskih potrebščin. Mislim pa, da svet ne želi oduzeti bistvenega karakterja tega sklada, da ne želi znatno spremeniti področje uporabe, no se zadnje ta sklad namenja res tistim najbolj ogroženim osebam Želimo si, da bi posameznikom posredovali tista osnovna sredstva za preživetje. Svet je sedaj predstavil nov predlog, ampak gospa Kostelo je nekoliko skeptična do predlagane nove formulacije, ker je nekoliko dvoumna. Hvala. Torej, ugotavljamo, da je Alejandro Selki prinašal dobre novice gre za evropsko dodano vrednost, da bi ustanovili sklad za najrevnejše, za najbolj ogrožene čava. Hvala lepa, jaz se povsem strinjam s tem, kar je povedal Alejandro. Včeraj sem sam sodeloval v trialogu in rad bi spostavil nekaj točk. Ni nas prav veliko v dvorani. Začeli smo ob sedmih ali osmih zvečer z dialogom, ob desetih smo že zaključili, eh, obravnavali pa smo le majhen del eh, te teme, kot politiki smo vajeni takšnega načina dela. Ampak eh, to mogoče ni najboljši način. Če imamo tolmače in izvedence, In če ti delajo zjutraj od eh, devetih, eh, pa potem do večera, je to nesprejemljivo. In potem zvečer nismo imeli tolmačenja, zato ker so rekli, da ni bilo dovolj časa in da ni dovolj tolmačev na voljo. Jaz nimam angliščine kot eh, delovni jezik in razumel sem, ker so mi kolegi pomagali, ampak zagotovo to ni bil najbolj prijeten način dela strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Kostelo. Skrbi me, kajti, če si ogledamo, kakšni so pogoji za sprejem kompromisa v, sme, v svetu, lahko vidimo, da svet želi. razširiti obseg uporabe eh, tega sklada, da naj ne bi bil več namenjen najbolj ogroženim, eh, ne gre več zgolj za zagotavljanje hrane in temeljnih dobrin, ampak eh, gre tudi za socialno integracijo. Torej, eh, veliko novih elementov je svet želel vključiti. Določene države nasprotujejo obvezujoči udeležbi in zaradi tega skušajo najti tehniko, da bi to postalo zavezujoče, ne da bi postalo zavezujoče. Torej, vključujejo nove cilje v ta sklad. Vse mora biti storjeno v skladu z pravili. Torej, iz tega skušamo narediti nekaj, kar je pravzaprav nemogoče. V našem skupnem interesu je, da se držimo temeljnega cilja. To mora biti instrument za pomoč najbolj ogroženim, najbolj pomoči potrebnih. 23. decembra eh, bi morali potem to ponovno obravnavati in to moramo poštevati. Dobro, stališče poslancev je jasno. To mora biti sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim in to je zelo eh, pomemben signal. No, skoraj da smo že ob koncu. Eh, pod točko razno ni nobenih prispevkov, naša naslednja seja pa bo 5. novembra od 15. do 18.30. Eh, no, čestitam nam vsem skupaj, da smo končali celo pred predvidenim zaključkom seje. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Najlepša hvala in želim vam vse dobro.